Okay, colleagues, can I bring the meeting to order before we go into the hearing? Kolegice in kolegi, mislim, da je najbolje, da začnemo. Preden začnemo z predstavitvijo, imamo do pol treh poročilo gospoda Panjosa in sicer raven hrupa motornih vozil.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 Štirikolesnike smo definirali z direktivo. Tukaj imamo več direktiv, ki se nanašajo na to. S tem komisija želi posodobiti trenutni zakladani okvir, s čimer želi doseči glavne cilje. Namreč, prvič, želijo ponostaviti zakladani okvir. Ta direktiva in pa vse druge direktive želijo biti um, sedaj vsega razveljavljene in bomo imeli um, drugačno področje uporabe, novo uh, nov dokument, potem novo metodo dela za delovno skupino in pa povezavo med CIVom pa NUE. Um, leta 2007 je bila vzpostavljena nova metoda. Um, sedaj se želi za 2 decibela zmanjšati um, raven hrupa, kot pa tista, ki je bila določena prej. To, ta cilj nam bi dosegla v treh letih. Komisija se je skazala kot um, učinkovita, je tudi pripravljena ocena učinka, zato potem raven hrupa komisija eh, predlaga postopno znižanje hrupa pri postopku nekaterih vozilih, pri srednjo velikih eh, vozilih 4 decibele manj, 5 let po začetku veljavnosti te uredbe. Ta cilj nam bi dosegli v dveh fazah. Prvič minus 2 decibela do leta 2040, potem še druga faza minus 2 decibela do leta 2017. Potem raven hrupa na posamezen tip vozila. Uh, ne more več preseči 68 decibelov, potem pa težki, težko vozila, težki tovornjaki, torej v petih letih. Po začetku veljavnosti dokumenta naj bi dosegli ta cilj do leta 2014 za en decibel in potem do 2017 za dva decibela. 78 decibelov bo sedaj raven za tovornjake. Potem še tretji tip, električna vozila, pa hibridna vozila um, tukaj želimo pristop, da samo um, tista vozila, ki bodo um, proizvala za dosti nizko ravno raven hrupa, bodo lahko v prometu. Nekatere druge um, možnosti pa bodo um, fakultativne, um, ki jih bodo lahko proizvajalci avtomobila um, uporabili ali pa tudi ne. Um, v svojem poročilu sem podprl predlog komisije, sem pa tudi rekel, da mora parlamentarni odbor um, se zauzemati za realistične cilje, ki se jih da izvesti. Imamo nekaj predlogov spremembe, sprememb, um, predvsem glede naslednjih točk. Prvič, um, želimo dodati sklic na um, dvokolesnike, pa tri kolesnike, kajti ni nobene um, zakonodaje za tri kolesnike, pa dvokolesnike, uh, ter pravan hrupa, to vrzel želimo zapolniti, zato sedaj želimo uvesti evropske predpise za raven hrupa tudi za vozila, ki imajo dva ali pa tri kolesa. Drug amadma um, želimo dodati nov raven hrupa um, za daljša časovna obdobja. Predlaga, da se um, podaljša časovno obdobje, um, po katerem bo treba doseči te ravni za um, enostavno lahka vozila. Um, želimo um, sedem let in pa minus 4 decibele um, to bo šlo v dveh fazah. Prvič uh, minus 2 decibela do leta 2014 in potem še minus 2 decibela do leta 2019. Potem še težki tvornjaki, težka vozila, tukaj pa podpiram predlog Evropske komisije. Tretji amadma, um, opredeliti um, minimalno raven eh, hrupa za um, hibridne vozila in pa za električne vozila um, ta električna vozila imajo um, dvakrat um, večje možnosti za to, da bodo um, vključene v nesreče v mestnih območjih, zato ker um, so vozila um, zelo tiha in um, bolj ranljivi uporabniki oziroma tisti, naprimer, ki so slepi, um, teže zaznajo takšna vozila, uh, avtomobile. Zato Eh, pripravljalec mnenja predlaga, da bi morala biti ugradnja sistema za zvočno pozaranje za prostovoljce vozil obvezna, ne pa prostovoljna, kakor predlaga komisija. Torej, um, sedaj bom tudi razmislil o tem, da bi dodali še dodatne predloge sprememb, uh, poleg tisti, ki smo jih že uvedli, um, nekateri predloge sprememb, ki naj bi se nanašali na, uh, na primer, um, um, uravnavanje pneumatik, potem um, raven hrupa um, ki ne bi merili tudi na prodajnih um, mestih, tako da bi potrošniki res vedeli, zakaj gre, da bi bila stvar bolj pregledna. Potem še tretjič, študijske um, skupine naj bi določile um, bolj um, stroge um, nivoje, tudi glede na različne tipe vozil. Um, Do 15. Um, maja do 12. imate čas, da vložite predloge sprememb glede tega poročila. Uh, te predloge sprememb bomo proučili v odboru odboru 18. Eh, junija v odboru za promet in eh, potem bomo, mislim, da 19. junija po srednosti glasovali o tem poročilu. Hvala lepa, predsednik, da ste mi dali priložnost, da postavim to poročilo. Hvala lepa. Sedaj pa poročevalci v senci. Prosim vas, zavedajte se tega, da moramo predstavito začeti o pol štirih. Gospod Kosa za EPP, izvolite.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 To je zelo pomembna tema. Tema je zelo pomembna zato, ker naj bi tako poenostavili zadeve in okrepili zaščito pred hrupom. Govoril sem z več zainteresiranimi stranmi, predstavniki industrije in potegnil sem nekaj sklepov. Te sklepe želim sedaj deliti z vami. Zelo pomembno je, da uvedemo sistem, ki bo preprost in hiter. Preučiti moramo določena vprašanja, ki jih zaenkrat še nismo razjasnili, naprimer kakovost pneumatik pneumatike namreč oddajajo različne ravni hrupa, odvisno od sestave. Zelo pomembno je tudi, da si ogledamo že obstoječa vozila, vozila, ki so bila izdelana v preteklosti. meritve naj bi bile boljše. Če si ogledamo omejitve, moramo poskrbeti, da bodo omejitve spremljive za vse zainteresirane strani. Dva kontroverzna vidika sta in sicer prvi je povezan z hibridnimi vozili. Predlog komisije je, da bi uvedli fiksno raven hrupa. Ta predlog je zanimiv. Po nadaljnih tehničnih izboljšavah je sicer mogoče, da bodo normalni avtomobili tišji od hibridnih, zato mislim, da bi tukaj morali biti prožni. Še ena tema je zelo pomembna, pa ni vključena v to poročilo in sicer omejitve hitrosti. Hitreje kot vozite, glasnejši je avto. Želim se zahvaliti poročevalcu za to, da je upošteval tudi interese slepih. zato, da bi zaščitili slepe, poročevalec predlaga uvedbo ali ugradnjo sistemov za zvočno opozarjanje, ki bi bilo obvezna. Vendar tu ne gre samo za pomoč slepim, ampak tudi za pomoč drugim invalidom, naprimer gluhim ali tistim, ki imajo težave s sluhom. Kajti, Tudi ti ljudje morajo biti sposobni zaznati avtomobile, ki lahko predstavljajo nevarno zanje. Upam, da ko se bomo lotili kompromisnih predlogov sprememb, bomo to lahko rešili. Hvala. Hvala, gospod Savisar. Ajte, naraju hataja, jad kolegit. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Raven hrupa za motorna vozila je zelo pomembna tema. Mislim, da moramo to vprašanje rešiti zato, da bomo izpolnili prečakovanje ljudi v zvezi z osnaževanjem s hrupom. Promet je zelo pomemben. Ljudje živijo in želijo živeti v čistem okolju, vendar ne želijo popuščati pri vprašanju učinkovitosti prometa. Kar zadeva poročilo. Poročevalec žal ni pokazal zanimanja za moj predlog spremembe ali predlog spremembe liberalcev. Kolikor vem, se prav tako ni sestal z poročevalci v senci. To bi bilo zelo pomembno, kajti omejitev ravni hrupa je zelo zanimiva za proizvajalce avtomobilov in za njihove lobije in oni imajo veliko vprašanj v zvezi s tem. Kar zadeva težka vozila, glavno vprašanje je, Vprašanje klasifikacij. Komisija trenutno predlaga dve kategoriji. Kategorija z zmogljivostjo motorja pod 150 kW in nad 150 kW. Mislim pa, da bi morali upoštevati tudi to, kaj ta vozila prevažajo. Strinjam se z operaterji, da bi, ta, da bi te kategorije razširili, da bi imeli tri kategorije kategorijo pod 150, kategorijo od 150 do 250 in nad 250 kW. Tako bi zagotovili bolj učinkovito prevažanje blaga. Velikost vozila ni vedno neposredno povezana z motorjem in velikostjo motorja. To velja še posebej za avtobuse. In pomembne so tudi uh, mejne vrednosti in obdobja veljavnosti. Tukaj moramo poskrbeti, da bodo proizvajalci pravočasno lahko izpolnili zahteve. Če sedaj kupite avto, morda traja tudi eno leto, da ga dobite. Razvoj novih tehnologij pa traja tudi do deset let. Imam še eno vprašanje za poročevalca, kajti v svojem osnutku mnenja ni podal razlage za svoje predloge. Zakaj menite, da potrebujemo več časa in dodatne zahteve za osebne avtomobile z majhnimi motorji? In zakaj ste predlagali? 1900 kubičnih centimetrov kot dodatno omejitev glede prostornine motorja. Mislim, da so stroški proizvodnje na eno enoto manjši za osebna avtomobila kot za avtobuse. Imam tudi vprašanje za komisijo. Dejali ste, da ste se posvetovali z zainteresiranimi strani v zvezi z 21. členom. Po drugi strani pa se zainteresirane strani pritožujejo, da jih komisija ni vključila v razprave in da komisija svojih predlogov ni uskladila z njimi. Med njimi so naprimer Združenja evropskih proizvajalcev avtomobilov. Liberalci podpirajo zmanjšanje ravni hrupa in onesnaževanja okolja, ampak to bi moralo iti z roko v roki z učinkovitim prometnim sektorjem. Ne smemo govoriti le o razvoju motorja, ampak moramo upoštevati tudi pneumatike in zasnovo. Hvala. Hvala lepa. Če smo pošteni do gospoda Parnjoja in do vseh naših francoskih uh, poslancev, da niso imeli sestankov in tako naprej, prepričan sem, da se bo poročevalec v prihodnih tednih sestav z vsemi poročevalci v senci, ampak um, mislim, da moramo vsi vedeti, da so naši francoski kolegi imeli druge pomembne zadeve v prejšnjih eh, tednih, izvajali so volilno kampanjo, to moramo vedeti. Gospod Trejla. Um, yes, Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se gospodu Parnjuju za osnutek mnenja. Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da je onesnaževanje z hrupom na drugem mestu, takoj po onesnaževanju z, z onesnaževanju zraka. Glede škodljivosti. 210 milijonov ljudi v Evropi je spolnjeni izpostavljenih škodljivim ravnem hrupa. 50 tisoč prezgodnih smrti je povezanih z prometnim hrupom in 245 tisoč primerov bolezni srca in ožilja je povezanih z prometnim hrupom. Zato je zelo pomembno, da zagotovimo ustrezne ukrepe, da zmanjšamo ravni hrupa na evropskih cestah. Predlogi komisije so po našem mnenju nezadostni za to, da bi dejansko izpolnili cilje, da bi doprinesli tiste koristi in znižene stroškov, ki bi jih lahko, če zmanjšamo ravni hrupa. Zato bodo zeleni uložili predloge sprememb k mnenju gospoda Parnjoja. Z njimi bomo poskušali izbrisati predloge sprememb 10 do 13 kajti mi smo proti, kakor tudi drugi, mi smo proti temu, da bi zamaknili začetek veljale, veljave te uredbe in tudi omejitev glede decibelov. Izjeme bo prav tako mogoče zagotoviti le tri leta po proizvodni in štirikolesnike je treba preizkušati kot štirikolesnike, ne kot dvokolesnike. In še enkrat želimo to omeniti, da smo zelo zaskrbljeni nad tem, kako vozila onesnažujejo okolje. Hrup je na drugem mestu, kar zadeva ubijanje ljudi, takoj po onesnaženosti zraka. Zato mislim, da moramo tukaj nekaj storiti. Hvala. Hvala lepa in na koncu še gospa Fosča. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala poročevalcu prav imate. Res bi bilo dobro, če enkrat sedemo za isto mizo in govorimo o teh vprašanjih. Pogledala sem si predlog komisije in moram povedati, da ne vem, kje so dobili te številke. Če si pogledamo zmanjšanja, lahko sicer rečemo, dobro, to je samo 3 decibele in tako naprej, ampak pogledati se moramo še nekaj, namreč kako bomo prišli tja, kamor želimo iti. V predlogu komisije sploh ni vključen noben realni časovni okvir. Sploh ni bilo razmisleka o tem, kaj inženirji sploh lahko storijo. Če želimo zmanjšati raven hrupa, moramo porabiti več goriva, zato gre za neke vrste uravnoteženost. Naša naloga je, da zmanjšamo raven hrupa in tako naprej. To je sicer lepo in prav, ampak mislim, da bi morali biti realistični. Komisija mora podati realistične predloge. Trenutna časovnica po mojem mnenju sloh ni realistična. Tukaj ne gre za lobiranje. Proizvajalci avtomobilov so tudi v naših volilnih okrožjih, to ni nobena skrivnost, veliko govorimo z njimi, govorimo z njihovimi inženirji, govorimo o tem, kaj je izvedljivo in kaj ne. Mislim, da noben od komisije sploh ne govori z nobenim avtomobilskim proizvajalcem. Zdi se mi tudi zelo neprimerno, da podajajo predloge, v katerih podajajo številke, da presoja učinka komisije kaže, da njihov predlog zagotavlja neto prihranke 117 milijonov. Odkot prihajajo te številke? Zakaj ne moremo imeti razprave brez nekih taktih strašenja? Zakaj z nami ravnate kot z otroci? Sposobni smo dobrih razprav, vemo, da lahko podamo dobre številke, ampak ne vemo, odkot pri mili volji dobite, dobite te številke. Mislim, da vsi želimo zmanjšati ravni hrupa, tukaj ne sedim kot eh, poslanka volilnega okrožja, ki si prizadeva za to, da bi moja eh, volilna okrožja ostala brez avtomobilske industrije. Mislim, da smo vsi tukaj zato, da pomagamo našim voljivcem. Avtomobilska industrija je zelo velik del našega gospodarstva, pripravljen sem se sestati s poročevalci v senci in mi smo v odboru za promet. In odbor za promet upam, da bo lahko pripravil smiseln predlog. Hvala. Hvala lepo, gospod Foster. Sedaj pa gospod Lagrange iz komisije. Če vam rečem dve minuti, vas lepo prosim, da tega ne vzamete osebno, zato ker nas čaka dolga predstavitev. Izvolite. Hvala lepa predsednik, lepo pozdravljam vsi. Najprej se je komisija zahvalila odboru za promet, zato da se nam dali možnost, da se odzovemo na ta predlog poročila poročevalca. Bom poskušal biti kar zda kratek, kot je to želel predsednik. Najprej bi spregovoril o področju uporabe te uredbe, kot je že omenil poročevalec. Naša uredba ne zajema um, vozil z dvema ali pa trim kolesi. Zakaj? Zato, ker so ta vozila zajeta v drugem zakonodajnem aktu. Tukaj gre za um, okvirno uredbo za dvoj- in pa trikolesnike. Sedaj pa še mejne vrednosti, ravni, hrupa. V odboru za promet ni bilo soglasja o tem, kako um, spremeniti meje, kolikor vem z naše strani lahko rečemo, da smo pripravljeni pogledati različne tipe vozil in različne kategorije, kot je to predlagal tudi poročevalec. Naprimer, tudi pri športnih vozilih bi lahko imeli posebno kategorijo, ampak je pa težko um, opredeliti takšne ravni za športna vozila. Ampak bomo poskušali to pročiti. Potem električna in pa hibridna vozila. Naj to postavimo širšo sliko. Ta predlog uredbe se zgleduje po mednarodnih eh, standardih za električna in hibridna vozila. Sedaj gre samo za okvir, s katerim želimo nekako urediti ta vozila. Ne želimo pa zavezujoče minimalne ravni za električna vozila. Zakaj? Ker se električna vozila še vedno snujejo in razvijajo. Zato še ne vemo točno, kako se bo ta razvoj končal. Potem pa še za konec. Celosten pristop je bil večkrat omenjen, poročevalec pa tudi poročevalci v senci so to večkrat omenili. Zavedamo se, da potrebujemo celosten pristop glede hrupa. Prav zato smo že tudi sprejeli uredbo tudi za hrup glede pneumatik. ta uredba se še vedno uveljavlja. Še vedno imamo veliko prehodnih določb, ki se še vedno izvaja. Zato težko rečemo, kako je bila ta um, uredba dejansko izvedena v praksi. Stvar še poteka. Potem pa še posvetovanje. Glede, ta predlog ni nič zelo novega. V mednarodnih organizacijah se že tri leta pogovarjajo o tem. Tudi predstavniki industrije um, so bili seznanjeni s tem, kar se 21 so omenili. Um, to je ena izmed organizacij, prav tako smo še druga srečena z drugimi organizacijami. Preden smo pripravili naš predlog, smo tudi opravili oceno učinka komisije. Predtem pa smo pripravili še zelo podrobno študijo o plusih in pa minusih tega predloga in tudi industrija je sodelovala pri tej študiji. Toliko za enkrat. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepše hvala. Gospod eh, Parnjo, še kakšnih 30 sekund, ja? Eh, ja, seveda. Hvala lepa. Um, v zadnjih tednih sem bil tudi sam upleten v to, te zelo pomembne francoske volitve. Kot vidite, so se dobro končale, kot veste. No, uh, bomo videli, kako bo sedaj. Naj povem samo to, da um, se bomo z vsemi poročevalci v senci srečali v naslednjih parih dneh. Tako da bomo do 15. maja že pripravili končni predlog. Upam, da bo to soglasen predlog. Je pa res, glede na različne komentarje, da se pojavljajo določene razlike, različne pristopi med nami. Še posebno, ko gre za različne ravni in pa kategorije kot jih predlaga komisija. Ampak no, bomo poskušali to še um, mm, pročiti in upati, da bomo našli um, skupno pot in predlagali kompromisne predloge sprememb. Najlepše hvala, gospod Parno, še enkrat. 15. maj je rok za amandmaje, glasovali bomo na odboru junija in v odboru za okolje julija. In Do takrat, kot smo slišali od poročevalca, se bodo srečali z poročevalci v senci. Sedaj pa naslednja točka dnevnega reda, to je bila predstavitev celotnega paketa. Na dopomoč, na no, dopomoč. No, no,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 Okay, colleagues. Dobro, kolegice in kolegi. Sedaj prehajamo na ta del sestanka, ki se ukvarja z svežnjem dokumentov o letališčih. Ko smo danes dopoledne govorili o vse evropskih prometnih omrežjih, sem vas prosil za to, da postavljate vprašanja, ne pa da držite govorance. Še enkrat poudarjam isto. Namreč tole danes popovdne bo zame še težje, če želimo končati pravočasno, kot je bilo danes dopovdne. Gre tudi za. Uh, prihodne predstavitve, tem bom, o tem se bom posvetoval za koordinatorji. Eh, nekaj eh, pritožb sem slišal od ljudi, ki niso bili prisotni, niso mogli dobiti besede, ampak res je to težko vse skupaj uskladiti. Vendar nasplošno glede tega svežnja o letališčih lahko skupaj z Matthewom Baldwinom iz uh, eh, ustreznega direktorata uh, lahko povem, da bomo uh, se ukvarjali sprva z dodeljevanjem slotov, potem pa tudi z ozemljsko oskrbo in omejitvami pri slotih. Prosim, Matthew, bodi čim krajši, par minut. Čim hitrejši bom. Hvala hvala za to priložnost, da vam lahko predstavim eh, svežen za boljša letališča. Kratek bom in upam, da bom lahko odstal do konca te predstavitve ter se odzval na vaše um, interese. In um, ne bom spet ponavljal, kaj je osnovnega pri tem. Uh, Eh, svežnju. Vendar, zakaj ga sploh potrebujemo? Osnovni razlogi politike. Poznate argumente, letališče so pomembna, to je eh, velik vir rasti in delovnih mest. V, za Evropo to, so to pomembna vrata eh, ostale dele sveta in pomemben segment gospodarstva. Eh, ena tretjina eh, svetovnega transportnega trga odpade na evropska letališča. Če pogledamo zmogljivosti, če pogledamo najhitrejše raztoča letališča 2010 je bilo Evro, med, Evro, med 25 najhitrejše raztošimi le eno evropsko letališče, sedaj jih je že tri. 19 naših eh, letališč bo do leta 2030 omejenih. To bo pa seveda omejilo naše, našo evropsko rast in seveda tudi omogočilo reforme skupnega evropskega neba. Imamo izzive na področju kakovosti in konkurenčnosti, gre seveda za uh, kakovost storitev. To je nekaj, kar vi stalno poslušate v parlamentu od eh, potrošnikov, od uporabnikov letališč. In zato tudi predlagamo tudi torej, obnovitev eh, regulatornega okvirja za letališče. Obstajajo politični razlogi, ampak tudi procesni. Naj upozorim parlament, da smo to svežen pripravili na predlog, predlog eh, samega predsednika vašega odbora pripravili smo že prejšnje zakonodajne predloge eh, v smislu naslednjih korakov na ravni Evropske unije. Poročilo Jensen je pozvalo k oceni izvajanja obstoječe direktive in nujno je bilo treba postaviti nove določbe glede naprimer zaščite delavcev. Torej, S tem nismo prišli na dan kar tako, kar zadeva dodeljevanje sloto. Komisija je eh, predlagala eh, k, začasno ukinitev eh, pravila eh, uporabi ali izgubi in Mislim, da je to ustrezno, imamo nove elemente, ki temeljijo na trgu, to je treba preveriti in ugotoviti, kako lahko čim bolje izkoristimo obstoječe zmogljivosti. Zaradi tega eh, pričakujemo od vas kot parlamenta jasna navodila, kar se tiče samih predlogov glede dodeljevanja slotov. Najbolj. Eh, Eh, prometna letališča niso dovolj izrabljena, zaradi tega je treba spremeniti sistem dodeljevanja slotov. Eh, to pomeni tudi eh, večjo konkurenčnost med prevozniki in več koristi za potrošnike in seveda tudi drug sistem dodeljevanja slotov. Sekundarno trgovanje pomeni seveda tudi jasne informacije, kdo je lasnik katerih slotov na katerih letališčih. In tudi eh, predlagamo tudi eh, večjo neodvisnost pri koordinatorjih, ki dodeljujejo slote. Razen tega, veliko je bilo že razprave o tem v parlamentu. Ta eh, sistem izgubi ali uporabi naj bi eh, spremenili na odstotek. 85, 15 odstotkovno razmerje, ampak eh, poši, pozivam parlament, da eh, počasi obdeluje to te tematiko glede na zelo močne pritiske lobijev. Eh, sam bi se obnašal enako v če bi bil poslanec. Po drugi strani pa smo odgovorni za to, da so, imamo pravilna in učinkovita pravila za celotno branšo. Potrebujemo kakovost in učinkovitost. Pri slotih potrebujemo evolucijo, ne revolucijo. Obstaja nekaj eh, posameznih eh, letališč, kjer bi lahko eh, povečali število. Eh, tistih, ki opravljajo zemljske stolitve na eh, z dva na tri dobavitelje in podobno. In seveda potrebujemo eh, tudi kakovostna merila, da se standardi spoštujejo. In kar se mi zdi še najbolj pomembno, je ugotoviti, kaj lahko naredijo države članice v skladu z obstoječimi eh, pravili na področju zemljske oskrbe. Po našem mnenju države članice lahko zahtevajo um, uporabo storitev, ki od tistih, ki so, eh, storitev, ki so de, deloma omejene in zelo pomembno je, da je uh, naš predlog glede ozemljske oskrbe pošten in uravnotežen. Potem pa glede hrupa. Veliko kritik je na to temo, potrebujemo uravnotežen pristop. Pristop eh, v evropskem kontekstu, ki mora biti tak, da zaščiti naše državljane, še zlasti tisti, ki živijo blizu letališč, pred pretiranim hrupom veliko eh, implikacij to lahko prinaša na delovanje mreže Zato potrebujemo tudi postopke na, za lokalno odločanje, ki jih je treba spoštovati. Naš predlog tukaj, in prosim, da me narobe ne razumete, popolnoma upoštevamo lokalni sistem odločanja. Komisija nima nobenega namena samostojno ali enostransko odločati o vsebini predlogov za omejevanje hrupa. Edino, kar predlagamo, je transparentnost postopkov za omejevanje hrupa in nadzor za strani komisije samih postopkov, ne pa tudi vsebine. In to seveda eh, ne bo vplivalo na vsebino odločanja in mislim, da predlog v celoti spoštuje subsidijarnost. Kar pa zadeva rezolucije eh, parlamenta glede sporazuma ZDA in EU, Na osnovi tega eh, bi morali uh, uspeti prisiliti ZDA, da še bolj odprejo trg na tem področju. Uh, mogoče sem postavil tukaj slab zgled, ker nisem bil dovolj hiter, ampak namen tega svežnja je izboljšati kakovost letališč in tudi zakonodajo na tem področju. V manj kot treh uh, mesecih se moramo dogovoriti o osnovnih zadevah eh, ozemljske oskrbe in uh, hrupa ter zaščite delavcev. Popolnoma podpiramo današnjo predstavitev. Zdi se nam to pomemben signal parlamenta, da želi nadaljevati naprej v to smer. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala, hvala gospod Baldwin. Uh, gospod uh, se bo trenutno umaknil od, od te mize, od tega panela, zaradi tega, ker je nas je trenutno tukaj preveč in se bo usedel eh, skupaj z predstavniki komisije. Torej, tukaj bo prisoten vse čas. Eh, Poročevalce, eh, gospod Uđija Zasada, gospod Leichtfried, njim bi dal besedo, potem pa še vam, drugim prisotnim, da nekoliko prispevate k temu, kar ste slišali um, gospoda Lahtrita eh, še ni, ampak mislim, da se s tem druga dva poročevalca strinjata. Potem pa dajem Simonu Smithu eh, za pet minut eh, besedo, namreč eh, skupaj z drugim avtorjem sta eh, pripravila oceno vplivov ali učinkov in moram reči, da.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 Nekaj ozadja za začetek. Slišali smo že, da je veliko evropskih letališč zelo zasedenih, da rast eh, prometa je približno 3 do 4 odstotke na leto, da se seveda povečuje tudi z onesnaženost, eh, z hrubom in tako naprej. In da je zelo veliko letališč blizu situaciji, v kateri je trenutno Heathrow. Uh, dodeljevanje slotov samo po sebi ne more rešiti problema kapacitete letališč v Evropi, je pa pomembno, da ta sistem deluje čim bolje lahko. Eh, tukaj vam kažem nekaj grafov glede eh, zahtev po slotih in eh, kapacitete na Dunaju in eh, letališča v Londonu Heathrow. Eh, To, kar želim povedati, veljedno več letališče takih kot Heathrow, kjer je um, pravzaprav dodeljeno že toliko slotov, kolikor je, kakršna je zmogljivost, se pravi, dodatnega prostora ni. Sistem za dodeljevanje slotov je čisto administrativen ali vsaj skoraj v celoti administrativen. Uh, seveda obstajajo zgodovinske pravice do prej uporabljenih slotov eh, po eh, sistemu eh, uporabi ali izgubi. <clears throat> Zato je zelo težko za nove igralce, da se vključijo. Naprimer Ryanair in EasyJet so lahko rasli ravno zaradi tega, ker niso uporabljali toliko letališč, kot so Heathrow, Frankfurt in tako dalje. Obstajajo torej zgodovinski razlogi, let, prisotnost posameznih letalskih prevoznikov že 10-20 let, ki pa niso nujno tisti, ki uporabljajo obstoječe slote ali tiste, ki so jim dodeljeni. Torej, gre za uh, podjetja, ki um, jim dodelijo več slotov zaradi tega, ker delujejo skozi celo leto, ne samo uh, ob konicah in podobno. Novi mehanizmi se lahko upeljajo v trgovanje z sloti, vendar uh, poročilo Eh, ugotavlja, da mnogi aukcije dejansko niso izvedljive. Sekundarno trgovanje pa je. Drugo vprašanje je, ali je to dovoljeno ali ne, ampak eh, predvsem se uporablja na londonskih letališčih. Sekundarno trgovanje lahko bistveno pripomore k boljšemu delovanju nekaterih najbolj zasedenih letališč ta hip. In razen tega. Uh, lahko zmanjša zasedenost drugih. Vključevanje sekundarnega trgovanja po celi Evropi pravzaprav prinaša večino eh, prednosti, ki jih predlagamo v novem svežnju. Potem pa obstajajo tukaj še drugi predlogi. Eh, dodeljevanje slotov bo vedno pomembnejše glede na omejitve letališč in Seveda tudi operaterji morajo delovati čim bolj učinkovito, tako da koordinatori delujejo neodvisno in da imajo transparentne podatke za vse vključene. Potem so tukaj še manjše spremembe, ki jih lahko naredijo. naredimo tako, da uh, povečamo zmogljivost uh, nekaterih najbolj zasedenih letališč. Naprimer, zmanjševanje Eh, pragov v sistemu uporabi ali izgubi. Obstajajo letalske družbe, ki se zauzemajo za drugačne politike, naprimer posebne zmogljivosti za poslovno aviacijo in tako dalje. Tega ne bomo dosegli brez odločnega, jasne odločitve, da vključimo tudi druge letalske prevoznike in nekatere e, storitve sicer ne bomo mogli izvesti. Vse je odvisno od tega, za kakšno vrsto letalstva aliviacije bomo namenili letališče. Da. Najlepše hvala Morden Hooks, ki je uh, direktor za politiko v. Uh, mednarodnem svetu za letališče. Najlepše hvala. Hvala za eh, povabilo na to predstavitev, čisto na kratko o tej naši organizaciji ACI 405 eh, eh, letališče vključenih v naše, naše združenje iz 46 držav. Govorimo o prihodnih letališčih letaliških zmogljivostih, komunikacija oziroma sporočilo komisije o kakovosti in zmogljivosti je glede tega zelo zgovorno. Eh, bistvo je eh, zmanjšati krč zmogljivosti na evropskih letališčih, kot je Matthew Bolden že omenil. Kot vidite, na tej prostojnosti je evropski parla, eh, promet naj bi se do leta 2030 skoraj podvojil, kar pomeni, da bomo imeli zelo kmalo skoraj 90 odstotkov letališč v Evropi zasedenih eh, do tega leta, približno tako, kot je sedaj. Heathrow, torej. Skoraj 15 let smo porabili da smo eh, pripravili novo pristajalno stezo v Frank Frankfurtu, to je bilo zelo drago. Eh, in če si pogledamo, kaj se trenutno dogaja na Heathrow ali pa v Minhnu, nam je popolnoma jasno, da je treba povečati zmogljivosti glede na prihajajoče vpraševanje, to je naša odgovornost, ampak seveda to pomeni tudi boljšo izrabo obstoječih zmogljivosti in ravno zato gre v predlogu komisije. Po našem mnenju ta. Uh, Predlog eh, ni nekaj, kar samo ugotavlja tajansko stanje, ampak eh, predlaga izboljšanje, ne gre za konfiskacijo slotov, ampak gre za uh, aukcije oziroma draženje dodeljevanja slotov. To se nam zdi izboljšava. Uh, prilagoditi se je treba lokalnim tržnim pogojem in seveda okrepiti ulogo upravljalca omrežja. Po našem mnenju, mnogi predloge komisije zagotavljajo eh, boljšo izrabo obstoječih zmogljivosti, naprimer legalizacijo sekundarnega trgovanja, vendar pa je zato nujna popolna transparentnost in eh, to bo samo po sebi prineslo več konkurenčnosti na trgu. Potrebujemo več transparentnosti, kar zadeva povečanje na eh, razmerje 85-15 eh, odstotkov. To je v interesu letalskih prevoznikov, pa tudi fleksibilnosti, ko gre za višjo silo in eh, v smislu desetega odstavka četrtega člena obstoječe uredbe. Gre za maksimalno izrabo obstoječih kapacitet. Potem, kar se tiče samega dodeljevanja slotov eh, na 15 odstotkov poleti in pomladi, to je predlog oziroma po zimi, ampak minimum eh, pet slotov zaporedoma, po našem mnenju obstajajo lahko tudi eh, odstopanja in to bi lahko zagotovilo dovolj fleksibilnosti za letalske prevoznike in letalske letališča, da bolje izrabijo obstoječe kapacitete. Če si pa pogledamo nekatere učinke predloga komisije, vzeli smo nekaj primerov, naprimer eh, povečanje eh, z 80 na 85 odstotkov v primeru Gatwicka, kjer imajo le eno pristajalno uh, se, um, stezo in uh, eh, 56 odstotkov oziroma 360 dodatnih slotov bi se lahko um, doseglo na Getviku poleti 2012. To pomeni, da je 20 slotov uh, bi se eh, lahko vrnilo za ponovno razdelitev poletje 2012. In uh, če pogledamo časovno trajanje, če naj bi povečali uh, slote za 5 na 15 tednov, potem bi to pomenilo dodatnih 371 poletov na Getwicku poleti. Vpliv tega sistema, eh, podoben sistem so poskusili že na letem, njenem letališču leta 2002 in rezultat je bil eh, znižanje eh, števila neuporabljenih slotov na 10 odstotkov. In na zaključku naj rečem, da ACI Evropa popolnoma podpira ta svežanski pristop pri zakonodajnem predlogu, kajti po našem mnenju to uh, dobro uravnoteža interese letalskih prevoznikov in letališč. Najlepše hvala. Obstajajo Različne načine dodeljevanja slotov, vi, kot vemo, imate dostop le do enega laptopa v našem parlamentu. So the next speaker is Naslednji govornik je gospod Atar Hussein Khan iz uh, Združenja evropskih uh, prevoznikov. Izvolite, pet minut imate na voljo. Najlepše hvala. Pozdravljeni vsi člani odbora za transport. Z veseljem sem vam. Um, tukaj na voljo, da spregovorim par besed o predlogu, ki je pred nami. Torej, mi zastopamo 34 eh, eh, letalskih prevoznikov, eh, ki opravijo 10.900 poletov na dan v 640 različnih destinacij v 167 različnih držav. Zanimivo je, da je naslov te predstavitve, kako povečati letališke zmogljivosti. Naj vam samo na začetku povem, da eh, urejanje slotov v novi ali pa obstoječi um, obliki ne bo povečalo eh, kapaciteto oziroma zmogljivost letališč. To se zgodi le z dodatno infrastrukturo. Poglejte si situacijo London, Frankfurt, in uh, primerjavo z tem, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu, v Dubaju ali v Kitajskem. In videli boste, da v Dubaju uh, Ehm, število potnikov, ki jih bodo obdelali od sedaj do leta 2020 za 60 milijonov, danes na približno 200 eh, milijonov in še več v naslednjih desetih letih. In to je tisto glavno sporočilo, ki ga želimo prenesti. Torej, povečevanje zmogljivosti letališki, letališki zmogljivosti pomeni večanje zmogljivosti, ne pa spreminjanje sistema dodeljevanja slotov. Um, sistem daljevanja slotov, kot je sedaj znan, je svetovni sistem. Če greste iz letališča A na letališče B kot letalski prevoznik in tukaj imate omejitev, potem potrebujete na eh, prihodu in odhodu slot in to deluje na obeh straneh. In eh, sistemi morajo biti enaki na. Eh, izhodu, na izstopni kot vstopni točki. In vprašanje se lahko postavi, ali ne bo Evropa spet vzpostavila neka posebna pravila za neevropske prevoznike. Sam, ki prihajam iz te industrije, bi rekel, da to ni nujna najboljša rešitev. Večja transparentnost. Slišali smo veliko krat, da večja transparentnost je potrebna pri sistemu dodeljevanja slotov in uh, zelo zelo nas veseli, da je komisija to upoštevala eh, pri koordinaciji, pri koordinatorjih, pa tudi pri eh, postavljanju, določanju procesov pri sekundarnem trgovanju. V vsakem primeru eh, sistemi, ki ne delujejo dobro, jih je treba preprečiti. Uh, uporabi ali izgubi 80-20 pravilo, enostaven primer deset tedenski slot, obstoječni sistem omogoča uh, ukinitev dve tedenska, uh, dve tedenskega poslovanja v tem deset tedenskem slotu. To pa konkurenčno pomeni, eh, dejansko pomeni, če bomo uporabili sistem 85-15, uh, pomeni, da Eh, se bo število nestelovanja, ki jih se lahko let, uporabijo letalske družbe, zmanjšalo, kar pomeni, da je to pravzaprav sistem 90-15 in dejansko eh, to pomeni, da letalske družbe morajo zaščititi svojo svoje slote, kot jih imajo sedaj, kar pomeni, da morajo delovati samo zaradi tega, da obdržijo svoje slote in to po našem mnenju gospodarsko ni vzdržno in seveda še zdaleč ne v smislu okoljevarstva. In eh, z vidika letališč se jim mogoče zdi eh, koristno, da se maksimalno uporabi letališka zmogljivost skozi celo leto. Vprašanje pa je, če je to enako učinkovito tudi za letalske prevoznike. Podaljšanje eh, serije, trajanja serije slotov, različne definicije obstajajo serija slotov po našem mnenju uh, ni najboljša rešitev pri določanju dolž, dolžine. Vidimo, kako se to razdeli po 21 tednih. V prvem grafu, v drugem grafu dve rdeči, uh, dve rdeči območji pokažejo dva Eh, so sledična desetdnevna obdobja, kjer se nujno uporabljajo sloti in to pomeni, da na koncu se en teden ne izrabi. In v tretjem grafu vidite, če se prevoznik odloči, da bo deloval nekje vmes med temi 21 tedni, dejansko pred in po tej seriji nima možnosti eh, delovanja oziroma drugi prevozniki tega nimajo in isto verjetno velja za poletno sezono 31 tednov in izračuni popolnoma enaki, razlika je 15 in 10 za zimo. No, potem pa um, nadomestilo za rezervacijo slotov, Na ta način ponavadi prevozniki vnaprej financirajo infrastrukturo, še predno jo lahko začnejo uporabljati. Potem imamo eh, nadomestila za rezervacijo in za odpovedi. Eh, seveda se tukaj postavlja vprašanje, eh, kakšen bo strošek, kdo bo upravljal s temi stroški. In ne nazadnje, to je v nasprotju z pravilom 80-20, ki pravzaprav omogoča 20 odstotne odpovedi. In tudi, če povečamo prak na 85-15 ali 90-10, vprašanje je, ali je to smiselno. In tukaj bom končal pri zadnji prosojnici. Uh, Network Airports, uh, torej mreža letališč. Po našem mnenju je to napačen koncept. E, skupno evropsko nebo ima enega samega upravitelja omrežja, to je Eurocontrol, ki e, procesira in predvideva e, pretok skozi mrežo. Po našem mnenju ta sistem ne potrebuje drugi, drugo raven upo, upravljanja mreže in gre za bolj dolgoročno in ne dnevno upravljanje. Na zadnje vse to bo nekaj stalo. E, dodeljevanje slotov po našem mnenju bo na nov način izredno drago ali preveč drago. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Richard Matthews, ki je odgovoren za slote in določanje eh, voznih redov pri EasyJetu. Okay, okay, Mr. Matthews, floor is Hvala, gospod Matthews. Kaj boste vi povedali? You might, that's it. I got it. Uh, good afternoon, everybody. Thank you, Mr. Lep pozdrav vsem. Hvala za besedo. Danes tukaj zastopam EasyJet. Veselje mi je, da smo kot uh, prevoznik dobili priložnost, da pridemo in spregovorimo na tem forumu. Očitno je pametno, če rečem, da mi kot prevoznik smo imeli ogromno koristi od dejstva, da obstaja sistem dodeljevanja slotov in da imamo uredbo na tem področju. Smo zelo mlad prevoznik. Na kratko o naši zgodovini smo četrta največja letalska družba v Evropi, približno 300 milijonov na leto smo v zadnjem letu prevezli potnikov in z našega zornega kota je pomembno, da kljub temu, da smo um, v Združenem kraljestvu registrirani, to še vedno ne pomeni, da gledamo vse iz uh, tega. Uh, sedeža, namreč 60 eh, odstotkov eh, naših eh, potnikov prihaja izven Združenega kraljestva, zelo nas zanimajo letališča v Italiji, v Nemčiji, v Španiji in drugje po Evropi in dejansko servisiramo skoraj vsa letališča. In Gatwick in Hitro sta skoraj edini letališči, kjer nas trenutno ni, smo pa skoraj uh, povsod drugje. prisotni smo na tem zelo prenatrpanem trgu. Uh, Karen Cole je tukaj med nami in uh, zelo nas zanimajo primarna letališča. Ne gre samo za uh, lete in odlete od, iz primarnih letališč, ampak. Uh, za nas je ta uredba v celoti zelo pomembna in zelo pomembno je za nas, da začne čim prej delovati. Namreč serviciramo določena letališča, ki niso uh, preveč obiskana, torej potrebujemo uredbo, ki deluje na zelo eh, zasedenih, pa tudi manj zasedenih letališčih. Veliko elementov podpiramo v tej uredbi in to želim jasno povedati. Imamo mogoče nekoliko drugačna. Eh, drugačno videnje od mojih prejšnjih, od prihodnikov, od ljudi, ki so govorili pred mano. Mi smo za to, za uh, odpiranje uh, sekundarnega trgovanja za sloti. Obstajajo nekatere letališča v Evropi, ki so že popolnoma polna, zasedena. Uh, obstajajo sistemi kvot vezani na okoljevarstvo, kar pomeni, da novih slotov sploh ni moč uvesti, uh, ampak eh, potrebujemo dostop tudi do teh letališč. In seveda smo za to, da se poveča novi vstopni prak. V, v eh, zadnjih desetih letih nismo imeli dostopa do mnogih letališč. Imamo sicer eh, velik delež na Getwicku, smo tam največji prevoznik, ampak obstajajo drugi, druga letališča, kjer eh, ne moremo učinkovito eh, konkurirati, naprimer, največjim prevoznikom. Čeprav smo na mnogih letališčih drugi najpomežnejši eh, prevozniki in imamo približno 6 do 7 ali 8 odstotkov vseh slotov, kar je pravzaprav velik delež, to še vedno ne omogoča učinkovite konkurence z glavnimi prevozniki. Zato smo za to, da se dvigne ta 10 eh, odstotni prag čez, daleč čez 10 odstotkov. Ta 10 odstotni prag Eh, prak je nekoliko bliže našim kalkulacijam, ker se približuje obstoječemu številu slotov na voljo na posameznem letališču na nek določen dan. No, če se nakratko vrnemo nazaj. Podpiramo transparentnost slotov z koordinatorji dodeljevala slotov v Evropi, po celi Evropi precej sodelujemo in eh, uporaba uredbe je včasih prepuščena različnemu talmačenju. Eh, vsi koordinatorji slotov ne uporabljajo istega sistema, In eh, sistem, ki bo bolj napreden, ki bo boljši, bo omogočil optimalno uporabo obstoječih slotov. Ali vsaj izboljšal glede na obstoječi sistem. Torej, važno je, da eh, imajo koordinatorji slotov na voljo najboljši možni sistem. Kaj nas skrbi? Minimalna serija. To je glavni pomislek. Prehod z uh, eh, 80-20 na razmerje 85-15, kot smo rekli, pravzaprav gre za 90-10, to pomeni, da imamo le uh, 85-odstotni prak v seriji 20 tednov. Uh, Torej, teh 85 odstotkov v poletni sezoni se ne bo obnesel v 15 tednih. Potrebujemo serijo 20 tednih kot minimum za to, da je ta eh, odstotek potem smiseln. V praksi. Torej, to ne pomeni 85-15 odstotno razmerje, ampak pravzaprav 90-10. Potem pa. Uh, dolžina slotov. Sloti se dodeljujo na uh, sezonski. Eh, eh, na osnovi sezone 20 ali 36 tednov, odvisno ali gre za poletno ali zimsko sezono, a avgust in pardon, sep, september in oktober uh, v enem sezoni, potem pa drugi meseci v drugi sezoni je to med sabo nekoliko kontradiktorno. Pomembno je, kako bomo definirali sezone od konca marca do konca oktobra. Ostalo bo pa potem druga sezona. Za nas je pomembno, da imamo veliko eh, rut, ki jih želimo vzdrževati 10 mesecev na leto od septembra do konca junija. Ampak julija in augusta pa želimo drugačno ureditev. Tako kot tukaj v Bruslju se. Eh, julija in avgusta poslovanje v mnogih podjetjih enostavno zapre in zaradi tega je nesmiselno, da uh, posamezni prevozniki imajo v tem obdobju enake zahteve kot zunaj tega obdobja. Torej, 15-tedenska serija prevoznikov ne omogoča, da uh, septembra in oktobra imajo drugačne linije oziroma drugačen vozni red kot uh, oktobra in novembra. Ali lahko počasi zaključate? Seveda. Deset tednov je dobro, 15 tednov za nas uh, pa pomeni, da obstaja nevarnost izgube sek, slot, sleto, ker, slotov, ker potem uh, septembra in oktobra se zmanjša ta serija na 8 tednov. Najlepše hvala. Pa še en slot. Mes lahko še malo zaigramo na klavir. Stefano Baronči, um, Združenje italijanskih letališč. Pet minut imate na voljo. Hvala. Dejansko predstavljam. 36 uh, upraviteljev letališč, uh, ki vodi 39 italijanskih letališč. Hvala za priložnost za sodelovanje v tem, uh, tej razpravi. Imam zelo preprosto sporočilo za vse. Enostavno moramo ta svežen obdržati kot celoto. Vključiti moramo vse uh, sporočila komisije in uredbo. Modernizirati je treba naš transport, seveda z nekim koordiniranim svežnjem. Kaj je dodana vrednost za Italijo? Kaj Italija pričakuje od tega svežnja? Uh, Skupni cilj je večja kakovost storitev za potnika. In eh, seveda to mora omogočiti hitrejšo rast. Ozemljska oskrba mora biti taka, da uh, se spoštujejo standardi, k čemu sedaj ni tako in potrebujemo bolj uravnotežen pristop do sistema. Ampak če pogledamo si še posebej slote. Vsi vi ste se že uh, poglobljeno ukvarjali z uh, svežnjem 2 o skupnem evropskem nebu in prav gotovo se spomnite, da se je ta uh, eh, svežen osredotočal na urejanje letalskega prometa. Verjetno pa ne veste, da je četrti stebr tega svežnja povezan ravno z ozemeljsko oskrbo in ulogo upravljalcev letališča. Uh, Tukaj mislim predvsem na definicijo, ki se ponavlja vsaj v dveh zakonodajnih aktih in sicer predlog o zemljski oskrbi in drugi eh, implementacijska pravila za upravljalce omrež, ki se eh, nanašajo predvsem na letališke upravitelje kot um, koordinatorje na uh, eh, ozemeljski ravni. Uh, na tleh. Torej, kako to med sabo uskladiti? Enostavno ni uh, nobene omembe letališkega upravitelja kot uh, koordinatorja na tleh. Pravilo eh, 2080 to sicer omogoča, ne želim stvari eh, kritizirati, ki sedaj približno dobro delujejo, ampak ne smemo pozabiti eh, pomembne vloge upraviteljev letališč. Izpostaviti je treba eh, njihovo posebno vlogo kot koordinatorja na tleh, vključeva, vključno z sistemom dodeljevanja slotov. Moramo najti pravo ravnotežje med pristopom od zgore na vzdolj in pristopom od spode na vzgor. In ta svetovalna vloga upravljalca mreža je bistvenega pomena za lokalne potrebe in države članice in koordinacijski odbori na lokalni ravni igrajo pomembno vlogo. Zaradi tega se nam zdi zelo pomembno, da sporočilo komisije eh, omenja nekatere predloge, pa tudi ga, izboljšamo ga lahko pri definiciji eh, in Eh, definiciji parametrov, ki jih je treba postaviti na lokalni ravni. Kategorizacija letališč bi ravno tako z našega vidika prinesla dodatno zmedo. In koordinacijski odbor, njegova sestava mora biti taka, da eh, zagotovi dobro sodelovanje. Uh, Evropske komisije, vendar ta sme imeti le ulogo opazovalca. Treba je upoštevati obstoječa pravila, obstaja sistem fleksibilnosti, ki je trenutno transparenten in ni diskriminatoren. Operati, operater si mora zaslužiti fleksibilnost in obstajajo sankcije. Uh, obstajajo posebna pravila za nujna pra, eh, primere in tako dalje. Eh, tisti, ki, ki pripravljajo politiko, niso tisti, ki delajo na terenu. In eh, zato je zelo pomembno, kakšna pravila prihajajo iz Brusla. Ne vem, kdo ali bodo države članice ali koordinacijski odbori tisti, ki bodo odločali o lokalnih pravilih. Uh, lahko govorim o primeru v Milanu. Milan Lenate je zelo zasedeno letališče in administrativna odločba je bila sprejeta na to temo. Tretja Eh, regija se servisira ne iz, Lena, iz Lenata, ampak tudi iz Malpense in uh, eh, letališče iz Bergama. Malpensa uh, je posebej sponzorirala evropska sredstva oziroma Evropski parlament in druge inštitucije in uh, v Malpensi je ogromno dodatnih zmogljivosti. Uh, odločitev uh, proti trustovskega urada, je uh, zelo zanimiva, glede na zamenjave Malpenso in Linato. Imamo uh, veliko rut med uh, Malpenso, Linate in uh, rimskim letališčem, ampak če obstaja intermodalna povezava, kar je zelo dobro zadeva, uh, Eh, potem se lahko stvari nekoliko spremenijo. Ampak tukaj bi eh, želel izvati neko razpravo. Vsi vemo, da v Italiji je vedno manj javnega denarja, tako kot drugot po Evropi. To je pa tudi država, kjer so eh, letališke pristojbine zamrznjene že zelo dolgo časa. V Italiji približno deset let traja, da se izvede. Eh, preiskava o kakšnih v vrednosti kakšnih 50 milijonov. In to seveda zmanjšuje konkurenčnost. Glede na to je treba razmišljati o drugih načinih financiranja infrastrukture, ne da bi obremenjevali potnika. Dejansko pozivam Evropski parlament, da razmisli o možnosti, da bi trgovanje v določeni meri Eh, omogočili v okviru sklada za uh, zmanjševanje prezasedenosti letališč, če ta prezasedenost dejansko obstaja. Na ta način uh, bi zagotovili več denarnih sredstev, tako javnih kot zasebnih, in tudi uh, omejili nepotrebne gradnje v prihodnje. Okay. Lepa. No, težko bomo vse skupaj spravili. Um, v ta urnik sedaj želim, da so govorci čim bolj uh, točni, kajti če ne bodo, potem bo še toliko teže posneje s poslanci. Gospod Uđas, želite kaj povedati na začetku? No, lahko tudi poveste potem na koncu, če želite. Kolikor, kako se pač boste odločili? Eh, Današnja razprava se je že zelo razvila v zanimivo smer. Malo časa bo, da slišimo vse, ki so danes tukaj prisotni. In zaradi tega smo že eh, prej pripravili predstavitev z kolego Meissner in tudi z udeležbo predsednika Simpsona. Eh, večino udeležencev je tam imela eh, več časa za predstavitev svojih mnen. Tudi pripravili smo eh, še en sestanek za poročevalci v Senci, zato da ehm, povzamemo, kakšna je situacija. Torej, sedaj smo v tej fazi ugotavljanja dejstev, in tukaj lahko izpostavimo določene zadeve. Torej, na, to, pri določenih zadevah je pot odprta. Torej, na sekundarnem trgu ki se je razvil pravzaprav uh, povsod in to sprejemajo vsi udeleženci, vsi protagonisti, da je tukaj potrebna transparentnost in neodvisnost koordinatorjev in to je še eden od elementov, ki je eh, bil izpostavljen danes popovdan in ki je bil deležen eh, velikega soglasja sekundarni, sekundarni trg eh, slotov omogoča uh, uh, večjo mobilnost pri uh, nakupu slotov za pristajanje in vzletanje. Neodvisnost koordinatorjev, in to moramo povedati, uh, je pomembna, kaj ti dosti krat so koordinatori podrejeni drugim deležnikom, ki nekoliko presegajo svojo vlogo. Jasno je treba funkcionalno in organizacijsko razdeliti koordinatorje in uh, naprimer letališke upravitelje in letalske prevoznike. In to bo samo po sebi prav gotovo pripomoglo k boljšemu delovanju sistema. Kar pa zadeva druge načine izboljšanja zmogljivosti letališč, In tukaj posebej mislim na povečanje praga uporabe slotov z 80 na 85 odstotkov ter eh, podaljšanje eh, najnižjega eh, trajanja eh, serije za pet, z 5 na 10 tednov po zimi in na 15 tednov po leti. Tukaj smo slišali zelo kontradiktorna mnenja vemo, kakšen je zgodovinski razvoj, zdaj vemo, kdo je zakaj zainteresiran. Nacionalni letalski prevozniki so imeli včasih monopol nad sloti. In eh, potem je prišlo do trgovanja z uh, drugimi nacionalnimi prevozniki, vendar sedaj so tukaj igralci eh, v privatni in ne več javni lasti in to seveda povečuje eh, konkurenčnost na področju letalstva. Glede na to se mi zdi pomembno izpostaviti nekaj zelo pomembnega. Nimamo definicije slota v smislu pravnem smislu, komu pripadajo te sloti? Eh, državam, eh, letalom, leta, letališčem, regijam, ehm, Evropski uniji. To je nejasnost, ki jo moramo eh, opredeliti in jasno <clears throat> pravno povedati, kdo je lastnik slota. Eh, to je nujno pri ugotavljanju, kakšno je obstoječe stanje in če se želim držati časovne omejitve. V, kjero, v katero smer naj gremo? Do leta 2030 naj bi se letalski promet podvojil. Če želimo izkoristiti te možnosti gospodarske rasti, novih delovnih mest, kajti predvideva se eh, pri približno 60 eh, tisoč novih delovnih mest in glede na obstoječo gospodarsko krizo je to prav gotovo nekaj pozitivnega, ampak tukaj je treba doseči pravo ravnotežje. Če ne bomo sami dali odgovorov, nam bodo odgovore dali drugi ali z eh, gospodarskim propadom Evropske celine ali pa Mm, bodo nam drugi nekaj usilili. Naprimer, mi imamo visoke okoljevarstvene standarde. Uh, Eh, naprimer, eh, frankfurtsko letališče je ugotovilo, da je eh, ogromen okoljski vpliv in zaradi tega so po noči omejili letalski promet. Ali pa, naprimer, nacionalna zakonodaja nasploh ali pa neskladje z. Načelom proste trgovine. Naj vas opomnim na nek dogodek. Navigacijski zakon Italije je eh, predvideva pravico eh, eh, ustrajanja. To pomeni, da če obstaja neka koncesija, obstaja tudi pravica, da se jo še naprej uporablja. Antitrust In uh, na evropski ravni zakonodaja predvid, je uh, prekinila to zakonodajo. Torej, če mi ne bomo dali odgovorov, bodo nam odgovore servirali drugi. In tukaj je pač v predlogu preveč delegiranih aktov. In eh, tukaj moramo doseči pravo ravnovesje.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 Kot ste rekli, naj ne komentiramo, naj ne govoričimo, torej zato bom poskušal zastaviti vprašanje um, sogovornikom. Sprva, serija slotov. Uh, gospod Kan, za njega imam predvsem vprašanje. Kolikor smo slišali od vas, gospod Kan, uh, imate operativne težave, zlasti jih imajo operateri. Eh, pri tem novem sistemu dodeljevanja slotov. Zato me zanima, kako vidite uh, položaj uh, tistih, ki želijo vstopiti v sistem delovanja slotov, zlasti glede na uh, zgodovinske pravice za določene serije slotov. Torej, ali je za tiste, ki vstopajo v sistem, to sedaj težje glede na nov sistem doljevanja slotov? Potem imam vprašanje za gospoda Folksa glede eh, nadomestil za uporabo ali ne uporabo slotov oziroma rezervacijskega nadomestila. V tem smislu bi mogoče bi bilo smiselno uporabiti te sankcije, ta nadomestila na stra, se strani držav članic, zato da se izboljša letališka infrastruktura. In naj na zaključku še povem, da je eh, gospod eh, Baronči nam vrgu rokavico glede sekundarnega trgovanja. Nimamo definicije slota, to je res, ampak samo po sebi ta definicija ne bo izboljšala same infrastrukture in o tem prav gotovo moramo še razpravljati. Naprosim, no, če ste malce bolj uvedevni. Gospod Zasol, prosim, minuta. obstaja uh, radar 24, to je program. Uh, lahko direktno spremljate celotni letalski promet po celem svetu z uporabo tega programa. Prvič, ko ga odprete, to stane en evro in vas kar nekako zmrazi, kajti v, eh, čez Evropo je neverjetno gost letalski promet. In če je če bo to še bolj res čez 10-20 let, potem moramo o tem razmišljati že danes. Ta uh, paket, ta svežen in tako uh, misli moja skupina socialistov in demokratov, pomeni, da Evropski parlament mora najti neko pot, da se ta svežen uveljavi, ker je to nujno za varnost evropskih državljanov. Uh, problem sekundarnega trga, ja, strinjamo se, da je tukaj problem, problem je tudi pri koordinatorjih, ja, v to smer moramo iti, vendar obstajajo določene potrebe. Prosim, ne me sedaj prekinjati, bom takoj zaključil. Torej, Evropska pravila so potrebna tudi za druge, gospod Kan, tudi za tiste zunaj Evrope, kajti, Evrop, eh, kajti letalski prevoz obstaja predvsem koncentrirano v Evropi in tudi drugi. Zunaj Evrope se morajo začeti drugače obnašati. Le tako bomo prišli do globalnih standardov in Evropa bo k nečemu pripomogla. Hvala lepa. Bom poskusila bolj po nordijsko biti učinkovita. Gre za to, da zagotovimo učinkovitost, ne smemo pa razjeziti letališč ali letalskih družb. Imeli smo vprašanje 15 tednov, 10 tednov in tako naprej. Zanima me, ali bi lahko 10 tednov povezali z 80-20, morda bi lahko tako našli neko razumno rešitev, zato ker se potem tako izračuna 85-15. Res, hvala lepa. Odlično. Gospod Foster. Minuta. Ja, ne vem, poskušam biti kratka. Uh, Že prej so povedali nekateri, da potrebujemo um, več letalskih stez. In gotovo je gradnja novih letalskih stez tako popularna kot kakšna ptiča gripa. Torej, stvar je takšna, kot je. Sedaj imamo ta predlog komisije, glede 85 odstotkov proti 15, se strinjam s tistimi si odborom, mislim, da ne smemo preveč tukaj um, um, komplicirati. Mislim, da to ne izboljša zmogljivosti. Potem uh, sekundarno trgovanje um, sloti uh, ne vem, um, če bodo to države članice želeli storiti, potem bi to lahko storili, po 99 odstotkov slato se itak brezplačno um, trguje. Potem še glede serij. Tukaj je bistvo delo koordinatorjev. Koordinatorji počnejo tisto, kar morajo. Glede, nimamo na vseh letališčih težav, ampak na nekaterih letališčih pa imamo kar nekaj težav in tam moramo rešiti problem. Torej, če govorimo o zlorabah, ki se pa včasih zlorabe slotov, ne vem, če je ravno veliko takšnih zlorab, morda kakšna včasih, ampak ne ravno veliko. In tukaj bi potem lahko posredovali koordinatorje. Te stvari moramo rešiti in potem lahko naredimo korak naprej. Hvala, predsedujoči. Hvala, gospa Liftenberg. Italijansko bom govorila, kaj ti upam, da mi boste potem dali še kakšno minuto več, ne? Ma, to je vedno tako, vi italijani govorite dve, tri minute, bom pa zdaj še jaz. Jih vedi še na. Ne, ne, bom kar po nemško nadaljevala. Zastanem si naslednje vprašanje. To je omenil že gospod Udžijas. Komu pripada ta slot? Kdo ima možnost, če se pojavi dvom, odpreti naprimer borzo s tem in začeti trgovati s temi sloti? To je odločilna točka. Seveda, imam vprašanje tudi za zadnje govornike. Če bi imeli neke vrste trgovanja, me zanima, ali bi to bila neke vrste rešitev za ta problem, da ali ne. Če da, potem me zanima, kdo je tisti, ki ima možnost, da trguje. Odkot prihaja ta možnost? Zadnjič smo imeli predstavitev, ta velik eh, referat italijanskih strokovnjakov, uh, v katerem je bilo to vprašanje zelo obsežno mm, obravnavano, ampak celoten finančni trg, na primer, poteka z stvarmi, ki so neoprijemljive. Torej, z pravnega vidika, kdo bi bil tisti, ki bi s tem lahko trgoval? Thankfully, Mr. Cox. Hvala lepa. Gospod Cox je eh, odpovedal eh, svoje pravice, zato bomo dali gospodu Grošu 30 sekund. Skurc. Hvala lepa. Čisto na kratko. Moje vprašanje. Zadeva letalske družbe. Če je uh, hitro zaseden in če izgubim slot, če potujem v uh, München, ali bom potem na polovici poti oziroma moral leteti tja prazen, ali se bom temu slotu odpovedal. Grosch, good... Hvala, gospod Groš. Lepo ste porabili svojih 30 sekund. No, sedaj pa bomo šli po vrstnem redu. Po par minut na vsakega. Najprej gospod Smit, bi kaj povedali? Ne, v redu, hvala lepa. Gospod Fawkes, Morgan, kje pa si sedaj? Malo se sem se zmedel, ne vem, kje si. Dve minuti. Ja, rad bi se odzval na vprašanje gospoda Fidanze. Mislim, da mm, je tukaj razlika med rezervacijo slotov in pa sankcijami. Nekaj držav ima učinkovit sistem sankcij, naprimer Španija, Združeno kraljestvo, um, pa čeprav imate te obveznosti v skladu z vredbo. Um, tukaj gre za dve različne stvari. Rezervacija slotov um, ni sankcionirana, to je bolj spodbuda za letalske družbe, da vračajo slote v uh, celoten sklop čim prej, torej pred rokom. V EATI je um, ta rok zapisan, tako da se potem sloti lahko prerasporedijo drugim letalskim družbam. Letalske družbe želijo čim večjo preglednost. In če želimo čim bolj učinkovito uporabo um, slotov, potem jih treba čim prej um, vrniti v sistem. Ne vem, če boste to vrnili en teden pred uh, rokom, potem ne vem, če bo kakšna druga letalska družba potem to prevzela oziroma kupila. Tu gre za dve različne stvari. Tu ne gre za to, da bi letališča kaj služila ta zbrana sredstva bi se v vsakem primeru presporodila za letalske družbe za naslednje sezone in potem si uporabil običajen sistem eh, zračunavanja pristojbin z določenimi odstotki. To je nevtralno za letališča kot taka. Letališča itak uporabljajo letališke pristojbine in od tega dobijo um, svoje sredstva. Bom eh, ostal pri tem, ker nam zmanjkuje časa. Gospod Kan, Husan Kan, dve minuti prosim. Hvala lepa tukaj sem v imenu Jate, um, um, Jati pa JR. No, ne vem, bom poskušal biti kar se da pregleden gospod Fidan, zaglede novega začetka veljavnosti, pač odvisno od tega, kako to predvidujete. Um, če se pogledamo število letališča um, in pa primer tovorni promet um, nizkocenovne prevoznike in pa tudi medcelinske prevoznike. Številni izmed teh so um, dosegli zmogljivost v Evropi, pa čeprav so nekatere letališče nekoliko omejena. Sedaj je ta opredelitev serije um, ne um, zavira dostopa do trga za številne tipe prevoznikov. Morda včasih um, so nekatere letališče zelo omejena, ker je težko dobiti slote. Um, za letalsko družbo. Ampak na koncu mislim, da vendarle trg zaradi tega trenutnega sistema ni imel kakšnih večjih težav. Potem um, gospod Sosulis. Marsika treba spremeniti, um, tudi drugi. No, gledajte, to je mednarodni sistem, ki že kar dolgo časa dobro deluje, vsi ga spremajo in meni se zdi, da če bo Evropa kaj spremenila, potem moramo biti zelo previdni, kaj bomo storili. Ne vem. Um, nisem rabe pričan, da če mi na regionalni ravni nekaj storimo, da bodo potem drugi takoj ponavljali za nami. Ni rečeno, tukaj je treba biti previden, potem gospod Groš, ali bom potem se vozil v praznem letalu. No, ne morda, ampak ne morem eh, govoriti v imenu letalskih družb, če bodo letalske družbe potem vozile letale prazne. Pa še nekaj glede sloto bi podaril. Moramo biti zelo previdni, če bomo sprejeli nek predlog, ki bo v bistvu spodbujal um, takšne stvari torej, da bi imeli več takšnih letov, um, kot pa jih imamo še sedaj v Evropi. Se pričujem, ker sem bil nekoliko preveč diplomatski, ampak tako pač je. Gospod Mak, dve minuti. Hvala lepa. Uredba o slotih. Podarim je dobra stvar za letalske družbe, sploh za tiste, ki želijo rasti v Evropi, kljub zasičanim letališčem. Mi smo imeli kar veliko koristi zaradi tega. Seveda, uredba ni dolgo veljavi, treba jo je morda nekoliko revidirati, tako kot vse nove stvari. Je treba ugotoviti, kje bi lahko spremenili um, uredbo ali jo okrepili oziroma jo prilagodili 21. stoletju. EasyJet je rastel tudi na podlagi prejšnje uredbe, ampak modeli seveda se spreminjajo in če želimo mi še naprej rasti, potem gotovo potrebujemo tudi um, bolj ažurirano uh, uredbo če bomo um, povečali progove v teoriji, bi lahko marsikaj izgubimo v bistvu. Za nove letalske družbe bo lažje, če se um, novi pragi um, zvišujejo. Mi bomo pa v bistvu toliko teže ohranili svoje slote, ampak bomo pač um, sprejeli to tveganje, zato da, bodo, um, da bo konkurenca nasplošno boljša. Hvala še gospod Baroniči. Dve minuti. Ja, bom krajši kot pa dve minuti. Gospa Lichtenberger, na odgovorim na vaše vprašanje. Glejte, pri ETS ste odigrali pomembno vlogo in vi ste izglasovali tudi naslednje. Nekateri prihodki iz um, ETS, torej scheme za trgovanje z izpusti, bi lahko um, bili namenjeni tudi za gradnjo infrastrukture. To bi lahko storili tudi tu. No, kaj sem si zapomnil iz vsega tega? Um, nismo dobili odgovora na to, kdo želi slote. Kaj pa tisto o desetih tednih? Kdo želi slote? Torej? No, seveda, kdo ima vlasti slote? Tukaj mislim, da imamo različne odgovore. Če vas vprašamo vseh pet, potem bo vsakdo povedal po svoje. No, ampak kdo ima torej vlasti slote? Povejte. najprej, kdo ima vlasti slote. No, to ni opredeljeno, ampak se ni treba tega predelevati, kajti ekonomsko gledano um, letališke družbe dobijo um, prihodke iz uporabe slotov in tudi um, od uporabe in prodaje slotov. To je sedaj v praksi. Zato ni treba pravno gledano opredeljevati tega, kajti letalske družbe so um, lastniki uh, takšnih slotov. 10 tednov, oziroma 15 tednov, no, o tem bi lahko razpravljali ampak ne bi se preveč osredotočil na to. Večina serij traja celo um, sezono, vse skozi, torej zato mislim, da se ne bi smeli preveč osredotočiti na um, samo nekatere dele sezon. Je pa res, da to včasih obstaja. Deset tednov bi bila morda lahko redrošitev na mesto 15. Gospod Bolden, gospod. Z veliko začetnico B ste se želeli odzvati. Ja, glede slato, gledajte, kdo ima to vlasti, to je pravo vprašanje. Se strinjam z gospodom Smitom z gospodarskega vedika, ampak z političnega vedika pa je odgovor to, da vi imate vlasti slote, vi zakonodajalci imate vlasti slote, vi določate pravila glede upravljanja, glede dodelitve sloto v EU. To je pomembno poblastilo in upam, da boste to poblastilo ustrezno uporabili. Hvala lepa. Torej. Eh, letalske družbe dolgujejo poslance kar veliko denarja, očitno, kot pravite. No, v redu, hvala lepa vsem um, članom prvega odbora. No, sedaj upam, da se bomo na hitro presedli. In gremo naprej. No, ne tako zelo polemično vprašanje zemljiške oskrbe. Dimitri de Bournonville, Ana Kolmas, Carlos Navas Garcia so člani novega panela. Pa še nekaj bi jo spomnil. V nekaterih razdelkih tega poročila oziroma predloga um, smo povezani tudi z odborom za poslovanje, oziroma so oni pristojni za to. Tukaj gre za socialne pogoje, delovne pogoje in to je v bistvu pristojnosti odbora za poslovanje. Uh, To je. Najprej Dimitri de Bournonville. No, tudi on rabi dostop do tega edinega računalnika, ki ga imamo tukaj. So pripravljeni, kolegi? Pet minut, prosim, gospod Brunovil. Hvala lepa, gospod predsednik. Bom kar preskočil povzetek, ki sem ga pripravil glede glavnih ciljev in pa glede glavnih elementov predloga. Meni se zdi, da gotovo vsi ste seznanjeni s tem. No, se bom kar navezal na vprašanje, ki so mi ga zastavili, ko sem pripravljal to predstavitev. Namreč, ali je po mojem mnenju predlog komisije um, tak, da bo izboljšal učinkovitost, um, zanesljivost, odpornost, varnost um, storitev na letališčih. Rekel bi ja, ampak z nekaj varovalkami, s tehničnimi, recimo temu, pripombami. Sem pravnik in tukaj ne govorimo o imenu kakšne industrije, ne vem, letališč, letalskih družb ali pa kaj drugega, ampak bolj kot tehnični pravni strokovnjak. Najprej bolj prva splošna prepomba. Situacija glede zemljiške oskrbe na manjših letališčih v EU je še vedno neregulirana. Letališče, ki imajo manj kot 2 milijona potnikov in pa manj kot 50 tisoč ton eh, pretovora na leto, so majhne letališča in um, imajo um, svoja pravila glede zemljiške oskrbe. To seveda ne pomeni, da so neregulirana, pač odvisno, kako izbirajo to zemljiško oskrbo, ampak um, vedno treba poštevati glavna konkurenčna pravila, ki pa so zapisana v pogodbi. Torej, glede učinkovitosti in smotrnosti bi rekel takole. Postopek odobravanja oziroma um, izpolnjevanja pogojev, ki jih je treba doseči, um, ko um, se letališka družba eh, prijavi, je gotovo nekaj, kar bo povečalo upravno breme za nove vstope. To bo še posebno veljalo tudi za nekatere nacionalne letališke organe, še posebno za tiste, ki trenutno ne izdajo dovoljen tistim, ki zakvarajo zemljiško skrbo. Omejitev dovoljen na pet let je morda presenetljiva številka za koga takšnih omejitev sicer ni za letalske družbe. Prav tako se bo kdo morda vprašal, zakaj bi morali to dovoljenje eh, časovno omejiti, pač glede na to, da tisti, ki se ukvarjajo z mliško skrbo, še vedno bodo pod nadzorom, eh, vse skozi bodo pod nadzorom eh, strani nacionalnih organov, ki morajo zdati ta dovoljenja. Gotovo, ko ste videli, da tukaj obstaja razlika pri dostopu do trga zemljiške skrbe med um, letališči in pa ponudniki storitev zemljiške oskrbe. Samo um, ti zadnji mora biti del javnega razpisa in pa pregleda, ki je zapisan v predlogu uredbe. Potem še razpisi, tukaj so določena merila za dodelitev um, pogodb. Morda nekateri delovni pogoji niso uh, v skladu z novimi predpisi. um, kjer je morda treba poštivati, da um, bo naprimer oprema tudi uh, dodaten element za um, celotno storitev. Potem še nekaj. Pri razpisih bi lahko postopek morda lahko organizirali bolj enostavno, um, predvsem v prvi fazi postopka, tako da bi se izognili nekaterim pravnim oviram za nove vstope na trg morda ste slišali um, primer bruseljskega letališča. Zaradi pravnih postopkov, ki potekajo, je trg zemljiške skrbe zamrznen za naslednjih par let, pač odvisno od končnega rezultata postopkov. Potem še kakovost, uveljavljanje preveč um, specifičnih standardov kakovosti v, um, v imenu komisije lahko zmanjšuje konkurenco med ponudniki um, zemljiških storitev tudi v okviru cen. Tako morda ti ponudniki ne bodo več zmogli um, konkurirati na trenutnih poslovnih modelih, kot se to trenutno dogaja. Standard kakovosti um, morajo tudi uporabniki letališč spoštovati, torej tudi letališke družbe, ne pa samo ponudniki zemljiške oskrbe. Ta zahteva lahko pomeni, da um, bodo morda nekatere letališke um, družbe bolj osredotočene na potnike. Torej, letališke družbe se bodo morale povezati z um, zvrvanicami in precej možno je, da bodo sedaj um, letališke družbe bolj pogosto um, se obrnile na zavarovanice, da bodo um, ponovno izpogali nove pogodbe glede zavarovaniških pogodb um, v zvezi z zemljiško skrbo. Potem namenim še odobritelj postopek za ponudnike zemljiških oskrb in eh, opozavo tega z že obstoječimi eh, varnostnimi storitvami. Tukaj treba omeniti, kakšen bo status regulativnih agencij. Potem še za konec učinkovitost in pa um, veljavnost um, trenutnih nacionalnih predpisov za trg dela je taka, da lahko um, organi um, določajo nekatere pogoje v primeru um, monopola. In to je morda lahko problem, pač odvisno od tega, kaj bo na kocki. Opredelitev um, letališč in pa navtičnih um, služb zračnega prometa je še odprto vprašanje. To lahko prinese tudi različna pravna odprta vprašanja, naprimer glede tega, da um, upravliš, upravljalni organ um, letališča um, deluje na svojem letališču, pa tudi glede nekaterih drugih stvari, uh, kot naprimer um, prostora okoli letališč in pogoji med um, letališči in pa katerimi drugimi prostori so lahko nekoliko različni. Hvala lepa, Ana Kolmas. Poljski urad za civilno letalstvo. Pet minut, prosim. Hvala lepa. Predsednik, hvala lepa, da ste me povabili. Bogle opoščene. Ne vam predstavim naše stališče glede tega novega predloga uredbe. Nam povem, kakšno je mnenje naših pristojnih organov, ki so odgovorni za izvajanje te uredbe. seveda tukaj temeljimo na našem zakonodajnem okviru. Imamo tukaj predlog uredbe komisije. S tem predlogom komisija želi poskrbeti za boljšo uporabo evropskih zmogljivosti in pa zmogljivosti v različnih državah članicah, boljša kakovost zemljiške oskrbe bo prinesla tudi večjo splošno zmogljivost na letalskem trgu. Nov zavezujoč sistem izdanja dovoljen za vse organe, ki so dejavni pri zemljiški skrbi, je nekaj, kar pomeni, da um, tista podjetja, ki želijo vstopiti na trg, morajo dobiti dovoljenja in biti izpostavljena pregledu. Tukaj imamo več meril, naprimer finančno merilo, potem um, dobro ime, preverjanje dobrega imena oziroma ogleda in še nekatera druga merila. Ta merila bo treba še nekoliko izpiliti, kajti tukaj mislim, da je veliko manevrskega prostora za različna tolmačenja teh pravil. Potem še sisteme cevornega priznavanja, licenc, dovoljen v Evropi. Ta sistem mora biti prijazen za podjetja, ki se želijo razširiti v druge države. še več bo treba govoriti o licencah, kaj ti tukaj ni čisto jasno, kako se izdajo nekatere licence v predlogu uredbe. Imamo sedaj do, nekatere določbe, ki so boljše kot pa prej, vsaj po našem mnenju. Imamo naprimer splošni pristav, splošno načelo glede enotne hrani za podizvajalce. Podizvajalci morajo um, izvajati isto dejavnost kot glavni um, ponudnik zemljiške oskrbe. Mislim pa, da bomo morali opraviti še dodatna posvetovanja z drugimi akteri na trgu zemljiške oskrbe. Malo se pa je odvisno tudi od tega, kako delujejo agenti pri zemljiški oskrbi. nekatere vprašanja pri zemljiški skrbi bo treba bolj strogo urediti. Države članice bodo dobile možnost, da zakonsko uredijo naprimer cene, če se pojavi primer monopola na določenem letališču. Imamo tudi um, seznam centraliziranih infrastruktur, prav tako se bo lahko začnavljalo pristojbine za uporabo takšne infrastrukture. Kaj to pomeni? več birokracije za regulatora, pa tudi za letališča. In potem se lahko vprašamo, ali ne bi bilo morda bolje, da bi vse skupaj kar prepustili zainteresiranim stranem. Mm, treba mi dati nekaj svobode, proste roke, da se sami med seboj dogovorijo. Komisija je tukaj opozorila tudi na vzpostavitev novih poslovnih enot oziroma entitet. No, na ravni delovnih skupin lahko rečem, da um, je bila ohranjena ideja iz um, začetnega predloga komisije. To pomeni, da bo treba nova poslovna vozila um, regulirati na različne načine. Pa še nekaj bi omenila glede standardov. Te standarde bo treba pripraviti interno. To mora pripraviti sami um, akteri, zainteresirani strani, ki se s tem ukvarjajo. Naj pozamem. Cilji komisije so dobri, so upravičeni. Videli smo, da se bo letalski promet v naslednjih letih ali pa desetletjih še precej povečal, ampak kakorkoli že, mor, moramo se bolj posvetiti temu, kaj in kako bomo dosegli svoje cilje. Treba bo predvsem zmanjšati birokracijo, gotovo. Hvala. Hvala. Gospod Carlos Novaska Garcia. Združenje služiti na teliščih. Pet minut imate. Thank you very much for your invitation. Hvala lepa za obilo. Predstavljam največje združene um, ponudnikov zemljiške skrbe še posebno neodvisnih um, ponudnikov zemljiške skrbe. Kaj pomeni neodvisni to, da jih ne nadzorujejo letališke družbe oziroma letališča? Naš glavni cilj je, da razširimo um, možnosti na trgu, tako da zagotovimo enake pokoje za vse. Ponudniki zemljiških storitev um, so zelo prispeli k uspehu te uredbe o zemljiški skrbi. Ta uredba je znižala cene in izboljšala kakovost, kot pravi tudi komisija. Sedaj še nekaj pripomp, eh, nekaj stvari pri teoriji bi bo treba spremeniti. Najprej letališki svežen. Um, ne želimo, da se tudi zemljiška oskrba vključi v ta um, letalski svežen. To so ločne stvari in ravnoteže pri zemljiški oskrbi mora biti doseženo ne glede na to, kako bo z drugimi deli svežna. Ampak sedaj se to zdi nekoliko drugače. Kot pravi komisija, so stroški za ponujanje zemljiške oskrbe. Um, tudi do 12 odstotkov um, celotnih stroškov. Od 3 do 6 odstotkov um, se nameni um, za nekatere specifične stroške. Um, sedaj se bodo cene morda lahko še povečale zaradi večjih zahtev za usposabljanje in pa um, izobraževanje osebja. 70 odstotkov vseh zamudnih letališčih um, je rezultat težav na um, kopnem, ne pa v zraku. Statistične podatki so na voljo vsem nam in tam kaže, da je zemljiška oskrba odgovorna samo za 5 odstotkov teh zamud na letališčih. Potem um, samo oskrba. Tista letalska služba, ki ima licenco za samo reguliranje, um, mora um, ohraniti um, vse svoje pravice, če ne bo trg premajhen. Danes v bistvu skoraj da. Um, um, vsako letališče ima svoje um, letalske družbe. Prav tako so nekatere pravila nerealistična um, um, glede pravic za uporabnike. Tudi komisija je priznala, da če bomo sedaj um, pravilo um, zapisali na tak način, kot je, bo ostalo nerazumljivo. To je preneslo nejasnosti na trgu. Prav tako zahtevamo tudi to, da se trenutne um, prakse vstopa na trg glede samo um, dovoljen za zemljiško skrbo. Je treba povedati to tudi komisija namerava storiti. Potem koordinacijska vloga letališč imamo zelo enostaven pristop. Um, razumemo te cilje, ki jih želi doseči komisija, ampak um, treba pa razlikovati med tem, ko je naprimer um, letališče tudi drugoče kot ponudnik zemljiške skrbe um, torej ne želimo, da je letališče naš konkurent, potrebujemo neodvisen organ, ki bo poskrbel za takšne situacije. Če ne se lahko pojavi novo tveganje za to, da pogoji ne bodo pravični za vse. Ne želimo, da bi naši konkurenti imeli možnost, da um, v bistvu nam zaračunajo um, globe oziroma stroške. Uh, Potem še pravno ločevanje, tudi to je povezano z enakimi pogoji za vse. Naša, naša organizacija podpira predlog komisije, ampak zdi pa se, da svet zelo nasprotuje temu predlogu. Na koncu predvsem potrebujemo neke dejanske kontrole um, in pa večjo preglednost. Ta cilj lahko dosežemo z um, učinkovitim nadzorom ločevanja računov. Moramo opredeliti različne sisteme, kajti trenutni sistem ni bil dober. Naš kolega pravnik je preopisal, kakšna je situacija, um, ko letrišče niso zavezana javnim razpisom. To ne bila neka izjema, ampak to je predvsej velika diskriminacija, to je struktura diskriminacija, ki komisija očitno ne želi rešiti oziroma sploh ne omenja. Potem še število um, ponudnikov zemljiških storitev. V predlogu komisije ni zadostih argumentov za te številke, skoraj da vsi se strinjamo, da letrišča, ki um, imajo. Um, več kot 10 milijonov um, potnikov potrebujejo svoje um, zemljiške oskrbe. Um, ampak pri manjših um, številkah uh, pa to ni tako zelo prepričljivo. Potem prenos um, osebja. Nas se zdi, da je ta um, določba realistična, ampak je pa treba izpolniti dva pomembna pokoja. Ta pogoj mora vrati za um, vse, ne samo za neodvisne ponudnike zemljiških um, oskrb. Um, prav tako morajo vsi spoštovati delovske pravice je pa treba tudi omogočiti, da se podjetja sama odločijo, kako se bodo organizirale. Potrebujemo enake pravice za vse, tudi z ekosoko smo se pogovarjali o tem. Torej, neodvisni um, ponudniki zemljiške oskrbe bi lahko kupili um, karte od um, letalskih družb, um, ampak lahko bi jim pa tudi ponudili brezplačne sedeže na um, letalih takšen mehanizem bi bil um, dober um, sistem za zniževanje stroškov v prihodnosti. Um, potem še glede razpisov podpiramo um, to, kar pravi komisija glede um, izbirnih kriterijev. Treba je predvsem um, zmanjšati konflikt interesov, do katerih lahko pride. Se pa zahvaljujemo komisiji za um, boljše pojasnilo glede vloge razpisov. Hvala lepa, gospod Garcia. Sada, opportunity to. Gospod Sada. Pet minut imate, prosim, gospod Zasada. Do. E, bardzo chciałbym podziękować ekspertom. Chwala lepa. Vsem strokovnjakom se želim zahvaliti za zelo zanimive predstavitve. Letališča, zemljska oskrba, sindikati, tako imenovani integratori in različne države članice. Vsak ima svoj način analiziranja tega vprašanja. Zato je zelo težko poročati tukaj, kaj ti. Uskladiti moram vsa različna mnenja. V Evropi imamo različna letališča, imamo zemljsko oskrbo, ki so odvisni od letališč in tistih, ki so neodvisni od letališč. To je sektor, ki zaposluje zelo veliko ljudi. Vem, da si Evropska komisija zelo prizadeva pri delu na tem dokumentu. Mislim pa, da je zelo pomembno, da komisija spreme splošen pristop. Liberalizacija in decentralizacija to je ključnega pomena. Mi bomo oblikovali prihodnost tega sektorja v Evropi. Ampak pojavlja se vprašanje, ali so zamisli komisije ustrezno predstavljene v tem osnutku dokumenta, ki ga imamo v zvezi z decentralizacijo. Postopek v zvezi z družbo za zemljsko oskrbo, je takšen, da se pojavljajo vprašanja, ali je ta postopek svoboden. To pomeni, da si lahko izberemo najboljšega ponudnika storitev ali tudi možnost, da nehamo uporabljati storitve določenega ponudnika. Tudi tukaj imam nekaj pomislekov, ampak ali je liberaliziran in deregulariziran sistem sploh mogoč, ali to ne bo pomenilo velikih težav na naših letališčih. Predstavljajmo si, da imamo naslednji predlog strani komisije. Prosto, sa, prosto samo oskrba brez omejitev, sploh nobenih omejitev v zvezi z tem, koliko družb lahko ima določeno letališče in skupen sistem izdajanja licenc na skupnih merilih na ravni EU. Jasne, jasne, pregledne pristojbine za dostop do infrastrukture. Možnost, da družba izvaja storitve zemljske oskrbe v okviru sistema, ko bo upravnik na letališču odgovoren za ustrezno delo eh, svojih delavcev, še posebej na področju varnosti in v kriznih situacijah. Ali je tak sistem utopija? Odgovor je ne. Tako delujejo drugi trgi v, na svetu, naprimer na japonskem. Sem predsednik delegacije z Japonsko, naprimer. Kaj bi morali storiti? Naj osnutek besedila pošljemo nazaj komisiji? Zdi se, da to želi velika večina poročevalcev v senci. Druga možnost je, da besedilo spremenimo. Sam sem zato, da besedilo spremenimo, zato ker dejansko vključuje nekaj dobrih določb, naprimer skupni minimalni standardi, ki jih je treba sprejeti na evropski ravni ali določene določbe v zvezi z usposabljanjem delavcev. Potrebujemo nekaj bolj ambicioznega, če želimo bolje služiti svojim strankam. Hvala. Hvala lepa, gospod Zasada. Veliko govornikov imam na seznamu. Opozarjam pa vas, da imate čas eno minuto in da postavljate vprašanja. Najprej pa gospod Mann. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je zelo dobro, da smo tukaj razdelili pristojnosti med odboroma za promet in odborom za zaposlovanje, ampak mislim, da bomo na koncu vseeno dobro sodelovali. Moje vprašanje, moje vprašanje je naslednje. Imeli smo pomislek, da je uredba preveč, da vključuje preveč pravil. Ali si lahko predstavljate, da bi tukaj imeli subsidijarnost in da bi še bolj upoštevali specifične značilnosti letališč. Če bi imeli samo eno direktivo, ali bi bila to prava rešitev za vas kot predstavnike zemljske oskrbe. In komisija pravi, da je dvodnevno usposabljanje dovolj. Mislim pa, da to ne drži. Zanima me vaš odgovor. In tretje vprašanje, ali naj bi sedaj imeli tri zaposlene tam ali več ali manj. Države članice imajo različna mnenja in tudi letališča imajo različna mnenja. Zanima pa me, kaj menite vi. Hvala lepa. Vsak minuto, gospod Fleckenstein. Hvala, gospod eh, predsednik. Najprej obžalujem dejstvo, da nimamo eh, predstavnika evropskih sindikatov da to področje je prav gotovo zelo pomembno za eh, naš sektor in to vidimo tudi v izkušnjah iz leta 86-87. Gospod Mann, ločitev med odboroma Tran in Empl, zdi se mi, da je to dobro. Ampak tiste vprašanja, ki bi jih lahko pozitivno obravnavali, naprimer vprašanje kakovosti, izobraževanja, nadaljnega usposabljanja in tako naprej, To sedaj ni več v naši pristojnosti kot um, odbor za promet. Dodatni ponudnik ali ločevanje, kako je povedal gospod Garcia, mislim, da bi lahko nekaj storili pozitivnega za konkurenco. Žal, nič ne vidim, kar bi šlo v to smer, vsaj ne do sedaj. Mislim, da moramo tukaj biti kritični. Ampak pri razpravi moramo paziti na nekaj. Če bo to pomagalo strankam in poslu, potem lahko o tem razpravljamo in če to ne bo dodatno škodilo delodajalcem. Ampak, če bo to samo škodilo delodajalcem, deregulacija nima nobenega pomena. Gospod Klinc. Hvala. Strenjam se z gospodom Plekensteinom, tudi sam menim, da strukturnih vprašanj ne smemo ločevati od socialnih vprašanj, to moramo obravnavati skupaj in to tukaj v tem odboru. Komisija ima napačno hipotezo. Namreč večje kot je letališče, več ponudnikov storitev potrebujemo za to, da bo zemljska oskrba učinkovita. Naprimer, Povem vam lahko, če sem v Hidru ali na kakšnem večjem letališču, ki nima 3 ali 4, ampak 8 ali 9 ponudnikov storitev, potem zemeljska oskrba ni nič boljša. Torej, večje kot je letališče, bolj zapletena je tako ali tako celotna stvar. Če to kombiniram potem še z velikim številom ponudnikom storitev, ki imajo različne postopke in tako naprej, potem je vse skupaj zelo problematično sam menim, da ni povezave med številom ponudnikov storitev in učinkovitostjo storitev, ki se izvajajo. In drugič, če se mm, nekaj ponesreči, potem se moramo eh, zglasiti pri letalski družbi, ne pa pri ponudniku storitev zemljske oskrbe. Zato se tudi tukaj postavljajo težave. In tretjič, strinjam se s tem, da tukaj ne gre za subsidijarnost. Zadeve morajo biti organizacijsko ločene, kot da bi to bilo samostojno podjetje. Hvala, gospod Lichtenberger, minuto. Hvala. Ta razprava uh, temelji na ideologemih, zato me zanima naslednje. Kakšna je dodana vrednost za potrošnike? Kakšna je dodana vrednost za letališče? Odgovora na to vprašanje še nismo dobili. Kaj ti? Sklep več ponudnikov storitev pomeni več kakovosti, to že sedaj ne drži. Kaj ti drugi dejavniki so ključnega pomena tukaj? In še nekaj. S komisarjem Kalasom smo imeli na začetku mandata razpravo in v odboru smo podali veliko pomisleko glede tega, da bi zagovarjali dodatno liberalizacijo. Zanima me, zakaj se je komisija, ne glede na to kritiko, vseeno odločila, da poda ta predlog. Hvala. Gospod Foster. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je dokument komisije v splošnem precej dober, seveda pa obstaja razlog za skrb. Zemeljska oskrba je v rokah različnih družb že desetletja in to ni nič novega. Mm, letalske družbe ne želijo same eh, opravljati teh storitev, zato smo dejansko začeli izvajati to z zunanjimi izvajalci. Vprašanje pa je, kaj se bomo odločili mi. Družbe, če se odločijo za zunanje izvajanje, pogledajo svoj poslovni model, potem poskušajo dobiti najboljši posel in skleniti kar najbolj ugodno pogodbo. Mislim, da bomo tukaj težko sami podajali pravila in določila, koliko naj bi bilo ponudnikov zemljske oskrbe in tako naprej. Vse v Združenem kraljestvu se mi zdi to jasno. Želim pa povedati nekaj. Z vidika potrošnikov, gospod Lichtenberger je opozorila na potrošnike, ampak včasih se pojavijo pomisleki, ko imamo pogodbe in imamo ponudnike zemljskih storitev in oziroma zemljske oskrbe, ko se zadeva odvije, oni preprosto izginejo in noben ne ve, kdo je odgovoren za potnike. Pojavijo se lahko težave, toliko samo na strani, mislim, da si moramo pogledati poslovni model in preučiti, oziroma družba mora preučiti, kaj je najboljše za njih. Hvala, gospod Wills. Hvala lepa. Predlog komisije je slab, mislim, da ga moramo zavrniti. Tretje podjetje pri zemljski oskrbi bi znižalo plače, kakovost bi bila še slabša, kajti zaradi liberalizacije bi vse skupaj bilo slabše. Kar zadeva varnost, mislim, da potrebujemo boljšo kvalifikacijo, boljšo izobraženost teh ljudi in tudi boljša podjetja socialnega vprašanja ne smemo ločiti od prometno-političnega vprašanja. Gospod Zasada, vprašanje za vas. Zakaj niste povabili nobenih sindikalistov, kajti oni bi lahko dejansko poročali o tem, kakšno, so, dejan, kakšno je dejansko stanje na terenu in kaj je treba storiti? Hvala. Hvala, gospod Galer. Hvala lepa. Moje vprašanje za govornike je, zanima me, ali nimamo na napačnih osnov, napačnih podatkov tu, tukaj. Naprimer, govorimo o 57 odstotkih in tako naprej. Ne vem. Nekateri so podali zelo močna prepričanja. Prepričani smo, da ne bo eh, nižanja plač. Prepričani smo, da uh, moramo s tem nadaljevati. Zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. In še eno vprašanje. Imamo obstoječe licence in če jih ponudniki storitev ne bodo upoštevali, ali je to nek namik, da se zadeva že na nekaterih področjih ne izplača? Gospod Navas Garcia je argumentiral, da bi morali povečati minimalno število potnikov. Omenijo je 50 milijonov oziroma 15 milijonov. To je moje vprašanje. Hvala, gospod Meissner. Hvala, ne bom se ponavljala, zato bom govorila samo o eni točki. Zakaj imamo ta predlog uredbe? Želimo več učinkovitosti in manj zamud. Ampak že sedaj imamo že letališča, ki imajo več kot dva ponudnika storitev. Zanima me, ali se tam pojavlja več zamud oziroma manj zamud. Če tako, potem bi se to splačalo. Thank you, Mr. Cook gospod Kok. Hvala. Imamo vprašanje za Evropsko komisijo. Dejali ste, da lahko letališča povečajo število ponudnikov na tri. Ali to morejo ali lahko? Ne vem, ali takrat, ko dva ne zmorta, potem morajo vključiti še tretjega. Ne vem. Hvala, gospod Pirker. Hvala lepa. Vsi vemo, da je en cilj storitev na letališčih ta, da se potniki varno skupaj s pretljago pripeljajo iz letališča A do letališča B. In varnost je tudi zelo pomembna, to je najpomembnejši vidik. Kje pa se skrivajo prednosti, če govorim o določenih letališčih, kjer vse skupaj lepo funkcionira? dva podjetja imamo, ki ponujajo storitve in vse skupaj deluje. Kakšna bi bila torej prednost, če bi imeli tri ali štiri podjetja, bi potem potniki še bolje eh, potovali od točke A do točke B in še bolj poceni, še bolj varno. Sam teh prednosti ne vidim, zato me zanima, ali lahko te prednosti upišete vi. In še eno vprašanje. Letališča, ki imajo več ponudnikov storitev, imajo več problemov kot več rešitev. Zanima me, ali lahko poveste, da to ne drži. Vse v Hidrovu je to jasno dokazano, da imamo tam več težav, kjer kot na letališčih, kjer je manj ponudnikov storitev. Tam problemov ni. Hvala lepa, gospod Groš. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Še eno kratko vprašanje ne bom ponavljal čisto na začetku liberalizi, liberalizacija in eh, plače. To bi lahko storili že na drugih področjih. Žal, da eh, se to ni zgodilo druge na drugih področjih prometa, mislim, da bi vse skupaj morali prepustiti subsidijarnosti. Različne plače so povezane z plačilnim listkom in z ničem drugim lahko si ogledamo plačilne listke v Frankfurtu, Münchnu in druge in potem bomo videli, kakšen vtis in vpliv ima to. Dobro, prvo vprašanje. In drugo vprašanje. Ta odbor opravlja zelo dobro delo. Kot poročevalec tudi v odboru za socialne zadeve lahko potrdim, da dobro sodelujemo. Moje vprašanje pa je, kako dolgo traja temeljno usposabljanje pri zemljski oskrbi dva dneva, kot sta predlagana, se mi zdi ta absurdna. Mislim, da bi, bila, bi bilo obdobje usposabljanja med pet in šest meseci. Zanima me, kaj menite o tem. Hvala, gospod Leichtfried. Hvala lepa. Gospod predsednik, dvoje. Najprej, ko bo zakonodaja začela veljati, bo vplivala na številna področja, tudi na socialo. Zato se tudi sam pridružujem tem, temu vprašanju, zakaj sindikato ni tukaj na tem uh, seznamu govornikov. Poznam eno od letališč, velikih letališč, zelo dobro. Na severozahodu Evrope, na enem otoku to leži, tam ne deluje nič. Zato je moje vprašanje naslednje. Ali lahko sprejmete to, če bi parlament ta predlog zavrnil. Hvala, gospod Lightfried. Povedati vam želim, da imamo veliko več boljših letališč od tistega, na katerega ste sedaj namigovali. Dobro. Preseneča me, da je slab ugled tega letališča, tako razširjen po vsem svetu. Kakorkoli že, prosim vse govornike, da se odzovejo. Gospod Baldwin, mm, sicer ni treba, da se odzovete, ampak če se želite, bi to bilo lepo. Želite kaj povedati? Vprašanje je bilo, kakšna bi bila dodana vrednost za potrošnike in potnike. Mislim, da bi lahko uvedli standarde kakovosti, komisija bi jih lahko uvedla za družbe, ki se ukvarjajo z zemljsko oskrbo. To bi lahko vodilo do više kakovosti in potniki bi lahko sprožili tožbe proti letališčem, proti podjetjem za zemljsko oskrbo, naprimer, če pride do zamud pri oskrbi prtljage med letalom in izhodom iz letališča. To je sivo področje mm, na področju pravnih možnosti, ampak to bi spremljalo seveda nujnost, da komisija razširi področje uporabe uredbe 261 v zvezi z potniki in prtljago. Hvala. Hvala. gospa Kolmas. Hvala lepa. Omeniti sem želela vprašanje konkurenčne prednosti, kakor je zapisano v osnutku komisije. Tukaj imam v mislih možnost, da si izbereš svojega ponudnika storitev za zemljsko oskrbo. Ko bomo imeli določeno število minimalnih zahtev v zvezi z varnostjo, ko bomo rešili vprašanje kakovosti, potem da prav gotovo bomo zagotovili konkurenčno prednost. In to bi moralo voditi do boljšega položaja določenega ponudnika storitev. Hvala. Hvala, gospod Grsija. Vprašanje direktive ali uredbe, to je zelo dobro vprašanje v zadnjih letih smo videli, da se trg dobro razvija na osnovi direktive. Mislim, da obstajajo težave pri izvajanju te direktive, ampak to bi morali rešiti drugače, kar zadeva usposabljanje. Osnovno usposabljanje traja dva tedna, osveževanje pa običajno en teden na leto. To zadeva osnovne naloge v zvezi z zemljsko oskrbo. Kar zadeva število podjetij, mnenja so različna, tudi v okviru našega združenja, ampak. Osnovno mnenje je, da je 5 milijonov verjetno premalo lokalna ocena bi morala biti zelo koristna, zato ker vemo, da imajo določena letališča 5 ali 6 milijonov potnikov, ampak zadeva je sezonska in trg je tam zasičen z ponudniki, ki zagotavljajo samo oskrbo. Na nekaterih letališčih se licence naprimer sploh ne uporabljajo. To drži. Veliko letališč je, ki priznavajo ponudnika in pol ali dva ponudnika in pol. Zato bi lahko dva, na primer, imela posel, trije pa ne. Med kakovostjo in številom ponudnikov storitev ne vidimo povezave. Mislim, da je to jasno za vse v industriji. Uvedba standardov kakovosti bi lahko bila zanimiva, ampak strogi sporazumi glede zagotavljanja storitev se že sklepajo med letalskimi družbami in podjetji za zemljsko oskrbo. Mislim, da moramo biti tukaj previdni. Hvala, gospod Baldwin. Hvala lepa. To je bila zelo koristna razprava. Želim omeniti le dvoje. Komisija ni predstavila svežnja o deregulaciji samo na ideološki osnovi. Če bi imeli več časa, bi to seveda nekoliko razširil. Ne predlagamo niti privatizacije, to je tudi zunaj našega naše pristojnosti. Ne zagovarjamo celotnega ali popolnega odprtja trga, ampak samo delno. Gospod Koh, največja letališča, tisto s petimi milijoni, eh, tukaj predlagamo omejitev na dva ali tri. Veliko smo razmišljali o tem in mislimo, da bo to pomagalo. Naše mnenje je, da je 75 odstotkov zamud zaradi zemljske oskrbe. Ampak natančneje povezano, mi menimo, da je 75 odstotkov zamud posledica težav na zemlji. To pa ni nujno povezano s tem, da so zato kriva podjetja za zemljsko oskrbo. Dodana vrednost. Na hitro. Letalske družbe. Letalske družbe bi imele več možnosti, da izberejo tiste rešitve za zemljsko oskrbo, ki jo želijo. Izbira ne bi bila svobodna, ampak nekoliko več bi je vseeno bilo. Letališča bi lahko nekoliko bolj obvladala uporabo svoje infrastrukture. Ne bi imeli svobodno izbiro, nimamo, ne dajemo jim ključa do kraljestva, ampak imeli bi nekoliko več izbore. Neodvisna podjetja tukaj bi imeli možnost poštene konkurence in trajnostne ter neizkrivljene rasti ter seveda možnost za ustvarjanje novih delovnih mest. Delavci. Veliko razprav smo že imeli s sindikati in to bi jim imel povedati. Naš predlog jim daje pravno gotovost, če mm, se spremeni status. Ta predlog bi lahko tudi dal možnost za boljše delovne pogoje, boljše usposabljanje in več gotovosti. In še ne na zadnje, potniki bi tako imeli več kakovosti skozi čas, izboljšali bi standarde na terenu. Hvala. Hvala lepa. Zagotavljam vam, gospod Baldwin, sindikati bodo prav gotovo tukaj. Glede tega vam ni treba skrbeti. Moje vprašanje je naslednje. Ali je zamud manj na letališčih, kjer je liberalizacije več? To je vprašanje, s katerim boste zadeli že blico na glavico. Gospod Lajf Tritež je povedal svoje v zvezi z določenim letališčem v Londonu. To je mnenje, s katerim se strinjam, ampak. v Manchesteru, na primer, imamo liberaliziran sistem in zaenkrat vse skupaj deluje dobro, če potrkam na les. Dobro, v četrtek so izgubili moj kovček, ampak ne vem, ali je to mogoče čisto tako povezati, ali liberalizacija deluje regulirano, pa ne deluje, ne vem, vsi strokovnjaki mi nasprotujejo, ampak mislim, da je vse skupaj odvisno od letališča. Gospod Bolben. Čisto na kratko. Mislim, da imate prav. Vse je odvisno od letališča. Vsak lahko poda primer liberaliziranega letališča, ki ne deluje dobro, lahko pa podamo na primer dobre primere neliberaliziranih letališč, kjer zadeve delujejo dobro in obratno. Ne vem, mislim, da lahko govorimo tako ali drugače po našem mnenju pa bi lahko zadevo vsekakor izboljšali s temi manjšimi popravki. In še čisto na kratko, uredba ali direktiva. Po našem mnenju bi bila uredba boljša. Imamo izkušnje s to direktivo in zato potrebujemo 27 različnih izvedbenih ukrepov za 27 držav članic in to ni vedno najboljše, kaj te države članice mm, niso najbolj uspešne pri izvajanju. Mislim, da si potniki in letalske družbe zaslužijo boljše. Hvala. Hvala lepa, to je res bila dobra razprava, mislim, da bi o tem lahko še govorili. Dobro, hvala lepa, sedaj pa hrup. Prosim, da se govorniki spet zamenjajo.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 Ti, eh, ki imajo laptop, se pa lahko kar samo sedejo. Ok, we ready to go. Are you ready, Michaela? Ready to go? Yes. Ok, first on our experts panel. Najprej. Ja. Adam, Združenje evropskih um, letalskih družb, pet minut imate. Žel Adam. Gospod predsednik, poslanke in poslanci in gostni gospodje, hvala pa za to priložnost, da lahko predstavimo stališče Združenja Evropskih letalskih družb. Bom predstavil to z vedika mednarodnih politik. Najprej naj predstavim naše zadržke, potem pa bom, podporu, kje, bom predstavil, kje se strinjamo s tem predlogom. IKAO, mednarodni organ OZN, ki je pristojen za civilno letalstvo, je pripravil um, glavni del tega. Ko je mednarodna skupnost um, leta 1944 zasnovala organizacijo, so jih zaupali, da bo pripravljal vse um, standarde glede zanesljivosti, regularnosti in pa varnosti civilnega letalstva, tudi glede okoljskih um, vidikov. Zakaj so sverjene države sprejeli to, da bodo regulativno poblastila predala ICAO? Zato, ker so vedeli, da potrebujejo čim večje um, enotnosti pri um, postopkih in pa pri standardih. To je nujen pogoj za mednarodni sektor, kar letalstvo gotovo je. Mednarodni standardi sami pa niso zadosti. Če želimo zagotoviti zadosti veliko uskladitev, potem potrebujemo tudi licence in pa izdane certifikate v skladu z um, standardi in ta, te licence morajo biti priznane. Naprimer, francoska licenca mora biti. Um, um, veljavna um, na kitajskem, ameriška pa v Nemčiji. Brez um, takšnega sistema mednarodni promet sploh ne bi bil možen oziroma ne bi bil varen, tako kot je sedaj. Prav zato ne moramo podpreti predloga, um, ki omogoča postopno um, odpravljanje nekaterih um, letalskih družb, um, ki niso v skladu s temi certifikati. Ta predlog um, je v nasprotju z pristopom IKA to posledično pomeni, da povečuje ne, um, negotovost za letalske prevoznike, prav tako pa tudi um, zmanjšuje sodelovanje med letalskimi prevozniki na mednarodni ravni. Ampak nekateri drugi vidiki predloga pa se ravnajo temu, da bi uskladili evropske zaveze z um, zavezami evropskih držav, članic in to predstavlja um, bolj um, razumno upravljanje hrupa na evropskih letališčih. Najpomembnejši vidiki predloga so ti, da mora sedaj lokalni organi um, spoštovati um, ustrezen sistem uh, sprejemanja odločitev, kjer so poštevali vse različne možnosti in starišča, kjer se um, ocenijo vsi mogoči vidiki um, in kjer se posvetujemo z vsemi akteri. Ta predlog je v skladu z mednarodnim pravom, ko se od komisije zahteva, da preveri, ali lokalni organi um, spoštujejo ta postopek. EU se je zavezala k temu, da bo uvedla pravico do pregleda, ko je podpisala drugo fazo um, sporozuma o odprtem nebu z um, ZDA leta 2010. Um, lokalni organi se morajo posvetovati z vsemi zainteresiranimi stranmi in pogledati vse možnosti, preden se sprejme dokončna odločitev. In s to zahtevo bo predlog izboljšal um, stane glede hrupa v EU. Nekateri se pa sicer bojijo, da bo to se vmešavalo v um, zmožnost odločanja lokalnih organov. Ne. Če je takšen postopek sprejemanja odločitev um, neustrezen, potem je to seveda nevarnost, sicer pa ne. Nekateri so dejali, da so gospodarske um, plati pomembnejše od vseh drugih. Ne. To samo omogoča to, da se gospodarski vidiki vključijo v širšo sliko. Nekateri menijo, da je predlog komisije namenjen temu, da bi um, zmanjšali um, število dovoljen za obratovanje v Evropi. Ne, ne cilj um, uredbe ni in ne bi smel biti to, da se. Um, um, tukaj stvari omeji. Evropska zmogljivost ni odvisna od tega, koliko um, omejitev obratovanja imamo, ampak je odvisna od tega, um, kako in do katere mere bo hrup vplival na ljudi. Kako zmašati ta vpliv hrupa tako, da se um, osvetočimo na širšo sliko, ne samo na to, kako um, hrup vpliva na evropske državljane. Zato um, pozivamo Evropski parlament, da podpre predlog komisije, um, se tu upeljuje racionaliziran um, pristop na evropskih letališčih glede hrupa. Ampak je pa priznat, treba priznati, da EU mora spoštovati mednarodne zaveze. Če EU institucije menijo, da ti predpisi niso ustrezni, potem si moramo um, v IKAV prizadevati za to, da um, se to spremeni, ampak ne moramo pa kar tako um, vnaprej kršiti takšnih mednarodnih predpisov. Hvala. Najlepše hvala in sedaj Kristal uh, Kama iz ACI. Najlepše hvala. Tudi Sama bi rada predstavila mnenje našega združenja na to temo. Naj izpostavim, da so evropske članice ACI še posebej občutljive na to tematiko, že zaradi tega, ker se s tem ukvarjajo že kar desetletja. Eh, zelo pomemben je hrup in obvladovanje hrupa za naše članice. To ni le gospodarsko vprašanje, ampak tudi vprašanje ugleda in politične naravnanosti. Naj popolnoma podprem to, eh, kar je rekel Mišel. In govoril je o mednarodnih elementih predloga komisije, sama pa bi se rade ozrla na konkretne implikacije za evropska letališča. Eh, kaj pomeni eh, poseben eh, upravnotežen pristop k upravljanju ehm, samega hrupa, seveda zmanjševanje hrupa, operativne omejitve in tako dalje? Pri uravnotežen pristop je proces, tega se moramo zavedati in ta omogoča um, oblikovalcem politik, ustreznim oblasti, da se danes odločajo tako, da bodo jutri letališča lahko še vedno delovala. In to je zelo pomembno. Drug pomemben element pri tem pristopu je, da gre za edini pristop, ki omogoča doseganje zmanjševanja ravni hrupa, ne da bi vnaprej določal, katere ukrepe je treba sprijeti za doseganje tega cilja. In to je gotovo v skladu za četrtim stebrom. To ne pomeni, da, ukrep, da je te ukrepe treba na koncu izvesti, ampak da jih je treba upoštevati kot zadnji možni ukrep glede na študijo vpliva. Če želim ilustrirati pomen tega uravnoteženega pristopa, se moramo sredotočiti na posebne elemente. Ko pristojne oblasti eh, obravnavajo letališče kot strateško eh, sredstvo, potem je treba upoštevati tudi okoliško prebivalstvo. In um, tukaj je strateško razumevanje bistvenega pomena in treba je vključiti tudi poslov, e, obratovanje po noči. 500 milijonov evrov uh, so porabili okrog Frankfurta za uh, tretma celotnega okolja okolja okrog eh, letališča, upoštevali so to v prostorskem načrtovanju. Jasno je, da eh, je raven hrupa previsok. Eh, lahko vam dam primer v uh, eh, Hitrovu. Od leta 1991 do 2009 se je za 19 odstotkov povečala uh, izpostavljenost hrupu oziroma število ljudi izpostavljenih hrupu zaradi neustreznega prostorskega načrtovanja. Če bi se smernic pravilno držali, potem se to ne bi zgodilo. Glede na to se postavlja vprašanje, kaj je dodana vrednost predloga Evropske komisije. Ta predlog nam je na všeč, ker nam omogoča ohranjanje ravnotežja med harmoniziranim postopkom, o čemer je govoril Mišel, ampak tudi eh, ehm, individualno upravljanje hrupa strani posameznih letališč predlog komisije nam omogoča eh, zagotavljanje eh, robustne implementacije samega pristopa. Sprva obstaja uredba. Če želimo enoten proces v Evropski uniji, potem je nujno, da imamo uredbo. Potem imamo deseti člen, eh, kjer gre za pristojnosti Evropske komisije in tukaj bi se nekoliko pomudila po navadi postopki zaradi kršitve, z, ki jih vodi um, Evropska komisija, niso pristop, uh, primerni za uh, Uh, uravnavanje hrupa na letališčih. Uh, to se lahko uporabi šele takrat, ko se ugotovi, da se določen zakonski akt ni izvajal. Enostavno uh, mora obstajati omejitev obratovanja in zato je zelo pomembno, da v tem uh, procesu soodločanja um, obdržimo deseti člen in da komisija lahko preuči ukrep še pred izvedbo. Potem imamo posebne uh, omejitve hrupa. Tukaj uh, upoštevamo nujen princip subsidijarnosti iz treh razlogov. Kot prva, ocena eh, hrupa se izvaja od letališča do letališča posamezno. Eh, ali obstaja ta problem, to je spet nekaj, o čemer odločajo pristojni organi. In tretji razlik je, da zmanjševanje hrupa eh, se določa glede na lokalne okoliščine torej popolnoma podpirano predlog Evropske komisije, potrebujemo deseti člen, ker potrebujemo pri stop, ki je uravnotežen in ne nek razbodenen pristop, ki se je že začel uveljavljati. Najlepše hvala, Kristal. In sedaj je na vrsti uh, Martin Castle, Evropska unija proti letalskej nadlogi. Dobro, najlepše hvala za to uh, povabilo. Prvič imamo ljudje, ki nas hrup moti, dejansko možnost, da spregovorimo v tem parlamentu. Hvala za to povabilo in končno lahko razložimo, kako mi vidimo ta predlog komisije. Prihajam iz eh, organizacije, ki je zelo stara. Vsaj dve leti je stara. 40 let je stara. Se upravičujem. E, 1968. so jo ustanovili takrat, če nihče ni govoril o okoljevarstvu. Cilj organizacije je pa bil zaščititi ljudi pred hrupom. Mi smo edina nevladna organizacija na evropski ravni, ki se boji proti hrupu. E, Zmeševanje hrupa ni um, predmet lobiranja, ni nobenega lobija, In dejansko smo eh, zelo eh, zadovoljni, da sodelujemo v delovni skupini za letališče oziroma za zmogljivosti letališča. To je bil prvi znak, da komisija dejansko eh, začenja z definicijo letališča talskega prometa in zmog, definiranjem zmogljivosti. Prej ni bilo nobene politike. Politike so obstajale za železnice, za ceste, za letališča pa ne. In v državah članicah Eh, tudi primankuje nacionalnih politik eh, za letalski promet. O štirih zadevah bom danes govoril in sicer omejitve delovanja, obratovanja letališč, potem pomankljivo načrtovanje zmogljivosti, ekol, okoljska eh, zmogljivost letališča, to je nov koncept, ki govori o tem, kakšne so zmožnosti razvoja in širitve. Um, letališča v okolju in tako imenovan uravnotežen pristop. Naša, eh, naš cilj kot nevladne organizacije ljudi, ki jih moti hrup, je to, da imamo dolgoročno načrtovanje letalskega prometa in letalskih, letaliških zmogljivosti v Evropi tega enostavno ni. Posledica tega pa je, da neke zmogljivosti obstajajo in da te prinašajo s seboj veliko težav mestoma. In dejansko teh težav ne bi bilo, če bi obstajalo načrtovanje, ki ga pa ni. Če si pogledamo Keln, Pariz, Heathrow po noči, če bi obstajali načrti, potem bi na teh letališčih bilo veliko manj uh, težav, če bi načrtovali o tem, kako prenesti določen del tovornega prometa eh, v eh, kraje, kjer ni toliko, ki so tako poseljeni. Um, okoljska zmogljivost je v, pravzaprav tudi nek ekonomski termin. Če ima letališče okoljsko zmogljivost potem se lahko razvije, ampak eh, ta se mora seštevati z ljudmi, ki živijo v okolici letališča in seveda njih najbolj moti hrup in to je najbolj negativen učinek. Naša prioriteta je zmanjševanje hrupa letal, to pa se seveda najbolje in lažje doseže z omejitvami. IKO v ravnotežen pristop po našem mnenju sploh ni uravnotežen lahko bi bil uravnotežen, če eh, bi eh, ljudi, ki jih moti hrup in ne morejo več spati, mladi, stari, družine, več kot deset milijonov jih je, ki trpijo zaradi tega hrupa letal po Evropi in ne morejo po noči spati, če bi ti ljudi spoštovali in če bi jih obravnavali uravnoteženo in če jih ne bi obravnavali kot šipkejšo stran. Ravno tako Eh, omejitve obratovanja takoj prinašajo vpliv na obseg oziroma raven hrupa. Najbolj učinkovit način eh, je dejansko omejiti obremtovanje. Najboljši primer je sedaj Frankfurt, kjer lahko spite ob 11. do 5. zjutraj. Sam živim 4 milje stran od Frankfurta, že celo življenje in prvič od novembra lani lahko po noči spim pri odprtem oknu. To je izredna prednost za nekoga, ki živi blizu letališča in upam, da bo tako tudi v drugih krajih, kjer imajo letališča. Imamo 240 letališč po Evropi in to je težava, ki bi jo lahko regulirali, ampak žal ne z novim pristopom komisije, o katerem razpravljamo danes. Ravno tako pogrešamo konsistentnost uh, eh, de, za direktivo uh, eh, 2009 Komisije za zmanjševanje hrupa. Uh, lokalno prebivalstvo, ki trpi zaradi hrupa, bi moralo imeti možnost pogajati se z letališči, zato da se upoštevajo omejitve, in različne potrebe, ki se razlikujejo od države do države. Če pogledam teh e, eh, 240 letališč po Evropi, prav gotovo letališče na Finskem ima drugačno situacijo kot letališče eh, v, na Majorki, v Barceloni ali Nate v Italiji ali kjerkoli drugje v Španiji, Franciji, Angliji, Nizozemski in Nemčiji. Torej, če upoštevamo vse te potrebe in če bi ljudem dali možnost, da sami regulirajo oziroma da izvajajo možnosti reguliranja, ki jih že imajo, kajti obstajajo lokalne ureditve, lokalna regulativa, potem bi se lahko uh, doseglo znižanje hrupa. Za nas je zelo pomembno, da so državljani Evropske unije pomembnejši od gospodarskih ciljev deležnikov. In razen tega na sekundarni ravni se govori le o zmanjševanju hrupa in možnosti eh, za ljudi, da spijo mirno, ampak to ni prava prioriteta. Urejanje eh, onesnaženosti s hrupom mora temeljiti na priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije in ne le na osnovi uravnoteženega pristopa. To pa pomeni 8-urno nočno pripoved eh, uporabe vseh evropskih letališč. Najlepše hvala. Najlepše hvala. No, sedaj pa še uh, gospod Leichtfried za pet minut. Hvala lepa, gospod predsednik. Preden začnem s svojim govorom, želim še nekaj povedati v zvezi s tem, kar je povedal gospod Kessler. Oziroma, dve pripombe imam. Prvič, zdi se mi jasno, da ljudje, ki so obremenjeni zaradi hrupa na letališčih ali ki jih to moti, mm, da imajo svojo besedo, kajti mi delujemo v interesu državljano, tako mora tudi biti. Povedati pa želim tudi naslednje. Tudi oni morajo imeti svoje mesto, tudi oni uh, morajo imeti besedo, kajti oni izvolijo poslance in mi smo tudi njihovi predstavniki. Tako je tudi prav. Kar zadeva zakonodajni predlog komisije v celoti. Troje želim povedati. Sicer sem za mm, načelno uporabo uravnoteženega pristopa. Mislim pa tudi, da razumni pregled strani Evropske unije, da ima to smisel. O tem moramo sicer še razpravljati in v svojem predlogu to predlagam. Namreč, čim prej bi morali pred, eh, predpise za letališča klasificirati kot četrti razred. Ampak tako je, da se hudič skriva v podrobnostih tudi pri tem zakonodajnem predlogu. Kar zadeva uravnoteženi pristop. Tukaj se spet pojavlja naslednji pojav. Skoraj vedno se to pojavi, ko govorimo o predlogih komisije. Ne postopajo neutralno, ampak rečejo, da je seveda tako, da je treba upoštevati gospodarske interese in konkurenčne interese oziroma interese konkurenčnosti. Manj pozornosti pa namenjajo zdravju ali socijali. Tako ne gre, če imamo ravnoteženi pristop, če je to temeljno merilo, potem moramo biti neutralni in ne smemo dajati prednost gospodarstvu in gospodarskim interesom. Če si ogledamo vprašanje načelne preverljivosti tega, da bi lokalne oblasti lahko zadeve pregledovali, to je teoretično sicer pravi model, ampak pri ukrepih za zaščito pred hrupom nimamo upravnega postopka, kjer bi komisija lahko bila vrhovni razsodnik. Zelo dolge postopke odločanja imamo, ki delujejo tako, da so udeleženi državljani, vse skupaj deluje s pomočjo državljanskih pobud, vse skupaj se vleče tudi leta, na koncu pa pridemo do rezultatov, kjer vsi tisti, ki so udeleženi, dobijo nekaj od tega. Ampak kaj bi se zgodilo, če bi Evropska komisija po desetem členu spet lahko razveljavila te postopke. Mislim, da to ne bi vodilo do priljubljenosti Evropske komisije in verjetno ne bi bilo niti zelo smiselno, če bi na koncu rezultata, ki traja zelo dolgo in s katerim so relativno zadovoljni vsi, potem razveljavili. Mislim, da nima smisla, če vse skupaj potem razveljavimo in postopamo drugače. Zato mislim, da bi morali poskrbeti za to, da bo ukrep na koncu smiseln. Ampak z nečem se sploh ne strinjam in to želim tudi jasno povedati. In tukaj ne razumem predloga komisije. Namreč za prihodnost pomembni ukrepi, ki vplivajo na kakovost in ki vplivajo na vse skupaj, to ne bi smeli unesti kot delegirane akte. Če bomo imeli zakonodajo o hrupu, če bomo imeli zakonodajo, ki bo dovoljena ali zavrnjena, mora biti Evropski parlament tisti, ki daje zakonodajo in ne smemo se spuščati v delegirane akte. To želim povedati jasno in mislim, da to ne bi bil smisel pri tem zakonodajnem predlogu. kaj povzamem. Predlog komisije mislim, da ne zadane bistva. Mislim, da bo parlament ta predlog ponekod močno spremenil. Upam, da bomo z trdim delom lahko razvili nekaj razumnega, to ne bo preprosto in čisto odkrito moram povedati, da sem imel veliko pogovorov z kolegicami in kolegi in dobil sem občutek, da je ta pristop komisije odgovoren za to, da kolegice in kolegi ne sprejemajo tega predloga. Poskušali bomo nekaj iz tega potegniti, ampak nasploh nisem zadovoljen. Najlepše hvala in sedaj v imenu odbora za zaposlovanje gospod Mann. Bas. Hvala lepa. Upozoriti sem želel na to, da je tema hrupa, tema, s katero se ukvarjamo tudi mi, potrebujemo ustrezno uredbo. To uredbo v Nemčiji že imamo, gospod Kessler, to veste imeli ste možnost, kako je povedal gospod Lightfried, da bi tukaj spregovorili pred Evropskim parlamentom, kajti dejali smo, da če smo dosegli prepoved nočnih letov, potem je treba to izvajati in izjem tukaj ne sme biti. To je zelo pomembno. In mislim, da je prav, da slišimo vse, ampak številni kolegi in tudi sam spadam med njih, smo se pogovarjali z državljanskimi pobudami, vse skupaj smo vzeli zelo resno in državljanske pobude, pobude so zelo pomemben dejavnik. Leti se tako spreminjajo, da človek potem sploh nima več gotovosti. Vprašamo se, ali je prednost trg ali ima prednost človek. Kdo bo imel potem prednost, mislim, da moramo to uravnotežiti. To je zelo pomemben element. In še eno vprašanje za predstavnika letališč. Te spremembe letov, ki se dogajajo, zanima me, ali ne bi mogli tega mogli spremeniti, da zagotovimo načrte, ki bodo dejansko veljali. Na evropski ravni smo se za nekaj dogovorili, ampak če se potem lahko vse spremeni, se pojavlja negotovost in to ne vodi v dobre rezultate. Hvala. Galer. Hvala. Sprašujem se in sprašujem vas, strokovnjake. Tam, kjer eh, se pojavlja hrup, se lahko prizadeti združijo in pripravijo ustrezno pravilo. Vprašanje je, kaj se pojavi po začetku veljave uredbe, če naprimer ta dogovor ne bo soglasen z uravnoteženim pristopom. Kaj se bo takrat zgodilo? Kdo bo takrat zmagal? Tisti, ki so se za nekaj dogovorili ali nekdo tretji od koderkoli pač tukaj? Se pojavljajo strahovi, zato je moje mnenje, da je treba deseti člen črtati, torej možnost, da Evropska komisija prezame vodilno vlogo in da črta dogovor, ki so ga sklenili ljudje, ki tam živijo. In še nekaj, Strinjam se z poročevalcem, da delegirani akti ne morejo biti v tej obliki. Zanima me, ali ne bi istih ciljev mogli doseči tudi tako, da reformiramo obstoječo direktivo. Zakaj moramo imeti uredbo, ki vse skupaj otežuje in ki ne more ustrezno upoštevati vseh lokalnih danosti? Hvala. Hvala, gospod eh, predsednik. Sprva bi želel izvedeti naslednje. Koliko bo to stalo? Koliko bo izvedba te uredbe stala, naprimer, če prepovemo nočne lete? To je tudi pomembno vedeti, nič o tem namer še nisem slišal. In mogoče bi nam eh, komisija lahko dala, naprimer, eh, skupno število let, letal, ki bodo prizadeti za to uredbo, vključno z neevropskimi prevozniki. Druga zadeva. Mislim, da je uravnotežen pristop nujen, eh, kaj te drugega pristopa za reševanje problema hrupa v Evropi ni. Pa tudi zaradi tega, ker oblasti uporabljajo tudi druge rešitve, ne le omejitve obratovanja. Potrebujemo natančna navodila tudi glede upravljanja eh, zemljišč in uporabe zemljišč. Kot evropski federalist se pa seveda zauzemam za natančen in dober nadzor in za to, da se ta pristop uporabi za najbolj stroškovno učinkovite ukrepe in ne le za prepovedanje nočnih letov. Brez takih ukrepov bodo vsi eh, deležniki izpostavljeni možnosti diskriminatornih in selektivnih ukrepov. In ravno tako mora komisija imeti možnost nadzora nad vsemi deležniki in po našem mnenju je to bistvenega pomena. Gospa Lichtenberger. Ja, Hvala lepa kar zadeva uravnoteženi pristop. Ta pristop sploh ni uravnotežen, to je čisto jasno, kaj ti gospodarski interesi imajo prednost. Če pravite, da bo uredba v prostoru odločilnega pomena, me zanima, kaj bomo storili, če se pojavljajo težave iz eh, preteklosti ali bodo vsi sedaj morali plačevati za napake iz preteklosti, tako ne more biti. To je zgrešeno razmišljanje. In še nekaj. Ukrepi, ki so predlagani kot eh, olaševalni ukrepi, so po mojem samo pesek v oči. To sem saba doživela v ustreznih postopkih. In subsidiarnost. To bo uspelo le v okviru velikih posredovanj in tako naprej. Mislim, da potrebujemo postopek, ki bo lahko upošteval tako letališča in vse ostale. Zakaj bi potem komisija rekla, ne, sedaj pa tako več ne gre, že tako ali tako je vse skupaj pretežko. Mislim, da je to popolnoma zgrešeno in to zavračam. In še eno kratko vprašanje. Primer, ki ste ga podali vi v zvezi z regijo Valonijo. Dejali ste, da je bilo treba uložiti 500 milijonov za to, da ste rešili problem hrupa. Ne vem, ali je to pametna rešitev. Kakšen je vaš odgovor? Ja, yes, Hvala za besedo, gospod predsednik. Strinjala bi se z Michaelom Gallovom glede delegiranih aktov in same ureditve torej direktive. Popolnoma se strinjam, da gre tukaj za subsidijarnost in čeprav obstajajo določene težave, občasno je treba ohraniti lokalni input. Strinjam se z nadzorom uravnoteženega pristopa. Jasno je, da moramo spoštovati mednarodne standarde, CAP standarde. Zelo me skrbi, da se je Evropska komisija odločila, da bo sama odoločala te, kaj je to uh, marginalno sklado. Mislim, da to ni naloga eh, oziroma delo uh, Evropske komisije. Uh, to je pravzaprav povsem smešno. Uh, In ne nazadnje, v tem poročilu skoraj ni omembe o e, zmanjševanju negativnih učinkov, naprimer hrupa. Malo e, komentarjev je o sezarju, o izboljšanju tehnologije in tako dalje. Vsem tem, o čemer e, govorimo že desetletja. De Pred 50, 35 leti sem se eh, preselila v bližino Hitrova, čeprav sem vedela, da je tam blizu letališče in takrat so letališča in letala bila drugača in zanašala sem se tudi na to, da bo uporaba zemljišča pravilna za strani lokalnih eh, oblasti. Hvala lepa. Mislim, da ima zdravje. In socialna vprašanja prednost pred gospodarskimi interesi. Tudi sama živim blizu letališča, zato vem, kako pomembno je, da imamo prepoved nočnih letov. To zagotavlja zdravje tudi za ljudi tam in komisija tega ne sme preprečiti. Živim blizu Hamburga, številni ljudje so prizadeti zaradi letov in tudi v Frankfurtu je zadeva enaka in tudi v Berlinu se že sedaj prebivalci pritožujejo zaradi obremenjenosti s hrupom. Uredba v zvezi z upravljanjem s hrupom je zadeva, ki mora ostati v rokah držav članic, tudi Zvezdni parlament v Nemčiji in tudi francoski senat je to zavrnil. Zmanjšati moramo hrup in tukaj se strinjam z gospodom Kesselom, namreč za 8 ur no, prepoved nočnih preletov. Mislim, da bi bilo dobro, če bi ljudem omogočili, da zaspijo. Gospod Groš, hvala lepa. Tukaj nisem zato, da predstavljam eh, nemško regijo Valonijo, ampak vem, kaj se je tam dogajalo. In 25 tisoč evrov na državljana smo izdali za to, da smo razvili ustrezno ledališče in šest tisoč delovnih mest smo zagotovili za delavce. Lahko zagotovimo, da imajo vsi nekaj od tega okolje, ljudje in gospodarstvo. V Liežu imamo posebne ukrepe in to bi zame bil ustrezen primer tega, da lahko uspemo in zagotovimo nekaj za vse. Moje vprašanje je, kako zagotovimo eh, mir na tem področju. Namreč, da ta predlog ne bo posega v mir, kajti na osnovi medijacij smo dosegli veliko dogovorov in komisija se sedaj ne sme uh, posegati v to, zato ima veliko ljudi eh, pomisleke glede tega in komisija bi morala podati svoje mnenje. Hvala. Gospod Kun. Hvala lepa. Države članice imajo same mm, zakonodaje na področju okolja in tudi hrupa. Tudi predpisi v zvezi z decibeli so podani in vemo, kaj državljani lahko še sploh prenesejo. In uredba mora vključevati tudi to, ne smemo zagotavljati manevrskega prostora, ampak mora biti vse jasno opredeljeno. Številni ljudje so proti hrupu in če so potem tudi proti letenju, potem nihče več ne bi letel in ne vem, tako bi že dosegli velik cilj, če bi prepovedali lete. Ampak to nima smisla. Mislim, da moramo zagotoviti nadzor. V Curihu imajo spremljanje. Na letalskih stezah so podali oziroma postavili kamere, ki prenašajo sliko v vsa gospodinstva. Vsak si lahko pogleda, kako dejansko izgleda stanje, ne da so ljudje proti kar načelno. Mislim, da je preglednost pomembna in tudi nadzor, vključiti pa je treba državljane. Hvala lepa. In sedaj po dve minuti našim strokovnjakom, da se odzovejo. Hvala, rad bi se odzval na tri elemente, ki so bili izpostavljeni. Prvič trditev, da so eh, gospodarski interesi nad vsem. Mislim, da je treba to besedilo bolj natančno prebrati. Zahteva le analizo eh, stroškovne učinkovitosti ukrepov. Nikjer v besedilu ne piše, da najbolj učinkovitosti stroškovno učinkoviti ukrep je tisti, ki bo tudi sprejet. In tukaj treba posebej izpostaviti, govorimo o stroškovni učinkovitosti in ne stroškovnih koristih. To sta dva različna elementa. In tukaj moramo uh, jasno upoštevati ta. Uh, pri, eh, ta pristop. Pri stroškovni učinkovitosti ugotavljamo strošek posameznega ukrepa, ki omogoča doseganje ciljev. Cilj ostaja nespremenjen, medtem ko stroškovne koristi eh, pomenijo upoštevanje samo le teh. In tukaj govorimo o stroškovni učinkovitosti, ne stroškovnih koristih. To je pomembno za gospodarsko oceno in nič več od tega. Potem pa uh, slišal sem o mnogih lokalnih elementih, osebnih izkušnjah in iz tega lahko sklepam, da je situacija povsod drugačna. Zakaj potem govorimo o enotni um, rešitvi in to naj bi bila 8-urna nočna prepoved letov oziroma prepoved nočnih letov, ampak ne. Komisija tukaj upravlja ureja način odločanja, ne pa sam izid tega. Želimo torej postaviti okvir za način odločanja oziroma proces odločanja. In eh, glede še teh zadnjih lokalnih eh, primerov, podal bi svoj osebni primer. Eh, živim ob zelo pro, prometni cesti, kjer je seveda veliko hrupa ampak to ni razlog, zakaj želim, da se zmanjša promet po vseh ulicah v uh, Bruslu. Obstajajo tudi drugi načini. Lahko bi, naprimer, razmišljali o tem, kaj lahko naredimo z okni in to je treba uporabiti tudi pri letališčih. Moramo uh, pozabiti na rešitve, ki bodo za vse uporabni, za vsa evropska letališča. Najlepše hvala. Hvala lepa. Gospa Damar, ja, izvolite. Eh, gospod Tomas Mann mi je zastavil vprašanje, ali se lahko doseže. Dosežejo ukrepi, ki bodo veljali naprimer za uh, londonski hitrov v zvezi z zmogljivostjo oziroma z preusmeritvami. Rešitve so bile pripravljene za to, da se ugotovijo, kakšni so učinki za prebivalstvo. Ja, lahko se izvedejo preusmeritve, ki bodo potem prizadele manjše število ljudi, ampak nove ljudi, In to se seveda navezuje na izvedbo skupnega evropskega neba. Prišlo bo do določenih sprememb povezanih s tem in vse se de, de, veliko se dela na tem, da bi čim bolj zmanjšali število prizadetih ljudi ampak kadarkoli pride do česa podobnega, se prej izvede posvetovanje z eh, prebivalstvom v okolici oko letališča, ki bo prizadeto. Vprašanje, ali Evropska komisija se ne bi smela, eh, ne bi morala ukvarjati ravno z eh, konsensnimi procesi. Naj vam omenim Dunajsko letališče, kjer so zelo znani za. O, po posvetovanju z eh, svojimi, eh, svojim okoliškim eh, prebivalstvom. To dajem samo kot primer, kajti za njih evropska zakonodaja ne postavlja pod vprašanje izid takega posvetovanja. Kot sem že rekla, gre za upoštevanje različnih lokalnih okoliščin in seveda posvetovanje, ki potem prinese zadovoljive rezultate. Uh, gospod Kessel, dve minuti, izvolite. Hvala za vprašanja. Ne, ne, se pravi, čujem. Nisem vam želel dati sedaj besedo, ampak gre za uh, goste, ni nujno, da se z njimi strinjate, lahko zadržite svoje komentarje zate. Tudi, če se ne strinjate, želim pač enostavno zaključiti to razpravo. Gospod Kesel, dve minuti. Hvala za zastavljena vprašanja. Obstaja razlika med hrupom uh, železnice, uh, vozil ali letala. Pri letalskem hrupu enostavno se ne morete zaščititi. Uh, če obstaja nek eh, močen hrup z ceste ali železnice, se lahko umaknete. Eh, pri letalih pa enostavno si ne predstavljate, kako se bo to razvijalo, ali bo letalo notri letelo čez vašo hišo in bo to grožnja za vašo družino. Danes ni nobene zagotovitve, da se stvari ne bodo poslabšale določeni deli Evrope so sedaj taki, da se ljudje enostavno ne morejo omakniti, ne morejo se izseliti, zaradi tega, ker se um, letalski promet preusmerja čez njihove strehe in ne obratno. Potem imamo ta letalski hrup, eh, ki je zelo drag za socialno zavarovanje. Če pogledamo gospodarske uprave, vemo, da letalski hrup škodi zdravju na tisoče ljudi, imajo uh, visok um, krvni pritisk in druge bolezni in zato me zanima, ali bo Evropska komisija začela regulirati v to smer. Mislim, da bi bilo pomembno, da bi imeli uh, direktivo in ne le uredbo. Najlepša hvala, gospod Bovdin, dve minuti. Najlepša hvala. Zelo, zelo koristna razprava, bi rekel. Če se odzovem na to, kar je rekel gospod Leitfried in njegove eh, pomisleke glede pristopa komisije. Nekoliko preveč zagnani smo mogoče. Ampak eh, danes sem tukaj prišel zato, da vam prisluhnem, eh, upošteval bom vašo grajo in poskušal bom rešiti vaše pomisleke. Kar se tiče eh, marginalne skladnosti in letal, komisija si ne prilašča pristojnosti odločanja o tem. Predlog je pripravljen tako, da bi bil v skladu z ICO standardi. Eh, gre za precej eh, stroškovno učinkovito metodo, ampak tukaj želimo postaviti. O, o, ponuditi posameznim letališčem neko orodje, ki ga lahko uporabijo, če se odločijo za omejitve. In tukaj gre le za skupna pravila za letališča, če se odločijo za to pot. Ne morem vam dati točnih številk, kot je nekdo tukaj v dvorani zahteval, kaj bi to pomenilo. To je seveda odvisno od enega letališča do drugega, ki se odloči za omejevanje. Potem je pa tukaj še neko vprašanje, ki je bilo dominantno v današnji razpravi. In sicer, da komisija samovoljno si uh, prilašča pravico um, odločati o celotni Evropi. Naj še stotič ponovim, temu ni tako. Rekli ste, kdo bo imel. Um, um, Kdo bo zmagal, če gre za sodni spor na uh, zemlji, na tleh? Seveda, tukaj so različni interesi. Naša vloga komisije, če gre za spor povezan z letalskim uh, svetom, je, da se spoštuje uredba oziroma pravila v uredbi torej. Ali je bilo izvedeno posvetovanje, ali se je izvedlo za pravimi deležniki. Nekdo je rekel, Kaj pa najbolj eh, stroškovno učinkovit pristop? Naša ni, da odločamo o tem, ali je neka odločitev najbolj stroškovno učinkovita. Naša odločitev je eh, samo eh, v tem, da ugotavljamo, ali je ta analiza stroškovne učinkovitosti bila izpeljena ali ne. In to je pomembno za proces, ne pa končno določanje. In se gospod Groš komisija naj bi sama povedala, kakšno je pravo razmerje med gospodarskim razvojem in hrupom. Oprostite, ampak to ni pristojnost komisije. To so odločitve, ki se morajo sprejeti na lokalni ravni in upam, da, bodo, da bo ta proces, eh, ki ga bomo sprožili tak, da bomo lahko na njega pristali. In ravno zaradi tega potrebujemo uredbo, da bomo v celi Evropi uporabljali enoten proces. Najlepše hvala, gospod Baldwin. In Naj se zahvalim ne le trem eh, zadnjim panelistom, ampak tudi prejšnjim strokovnjakom, ki so danes popovdne govorili z nami, pa seveda tudi poslankam in poslancem, eh, ki so prišli in so kar disciplinirano postavljali zgoščene vprašanja, niso zavlačevali. S tem zaključujem to javno predstavitev. Hvala seveda tudi poročevalcem in poročevalcem v senci. Eh, pod točko razno nimam ničesar več. In zaradi tega vam želim le povedati, kdaj se bomo spet srečali. 30. maja o 15. uri v Strasburu je naslednji se seja našega odbora za transport. Naj se zahvalim ne le tolmačim, ampak tudi uh, dvoranskemu osebju, ki stalno tek teče po dvorani, teka gor in dol in spreminja tablice eh, ljudi, ki sedijo pri raznih mizah. In s tem zaključujem današnji sestanek. Hvala.